Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen. Dobro jutro. Nadaljevali bomo. Danes je zelo pomemben dan. In opozarjam vas, da je ura 9, ko je na uri številka 9 in 2 ničle. Dobro, danes je pomemben dan. Imamo predstavitev letnega poročila za proračunsko leto 2014. Pozdravljam predsednika Kadero in seveda tudi pristojnega člana Evropskega računskega sodišča Lazarosa Lazaruja. Lepo je, da ste z nami, to nam je v čast, pozdravljeni, toplo vas pozdravljam, pozdravljam tudi vas, gospa podpredsednica Kristalina Georgijeva, gospod Vögele za GD kmetijstvo iz eh, generalnega direktorata. Začel pa bo gospod eh, predsednik Kadeira. Izvolite. izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa poročevalka, kolegice in kolegi, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala za priložnost, da predstavim letno poročilo za proračunsko leto 2014. Letos letno poročilo predstavljamo v pomembnem trenutku za Evropsko unijo. Evropska unija in države članice se soočajo z izzivi, ki se jim moramo nujno posvetiti. Ustvarjanje delovnih mest in zagotavljanje gospodarske rasti. Izpolniti moramo cilje na področju energije, doseči moramo cilje na področju podnebja, seveda pa moramo urediti tudi pritiske v zvezi z azilom in migracijami in varnostjo. Evropska unija mora doseči še boljše rezultate s tem, kar je na voljo. Najti je treba denar za to, da se spopademo s temi izzivi, poskrbeti pa moramo, da se denar uloži tako, kot je treba. Glavni viri financiranja na evropski ravni prihajajo iz evropskega proračuna. Mi proračun revidiramo vsako leto. Rezultati našega dela v zadnjih letih kažejo, da je potreben popolnoma nov pristop. Če si želimo, da bi se naložbe izvajale bolje in hitreje, zato da bi se spopadli z izzivi, s katerimi se Evropa danes sooča, moramo zagotoviti ta popolnoma nov pristop to je potrebno zato, ker so spremembe potrebne na celi črti, pri vseh, ki so vključeni v pripravo proračuna. Tisti, ki odločajo, morajo proračun bolje uskladiti z dolgoročnimi prednostnimi nalogami Evropske unije. Prav tako mora biti proračun bolj zasnovan za odzivanje na krize. Zakonodajalci morajo poskrbeti, da so scheme porabe jasne glede rezultatov, ki jih je treba doseči. Prav tako mora biti določeno tveganje, ki jih finančni upravitelji lahko spremejo. Finančni upravitelji pa morajo zagotoviti, da se denar porabi v skladu s pravili in da doseže rezultate, ki jih nameravamo doseči. Vendar za to je potreben čas. Evropska unija je sredi izvajanja strategije Evropa 2020, scheme porabe za obdobje 2014 do 2020 tečejo in kultura finančnega upravljanja Evropske unije se razvija skozi čas. Zato bo to trajalo nekaj časa. Zato je zelo pomembno, da preučimo možnosti, ki jih imamo sedaj. Umestni pregled večletnega finančnega okvira nam. Na zagotavlja priložnost, da ponovno razmislimo o prednostnih nalogah na področju porabe in na področju zasnove posameznih eh, schem. Po našem mnenju je to zlata priložnost za to, da bi razmislili o tem, kako bi lahko bolje izkoristili finančna sredstva, ki so nam na voljo. Lahko bi razmislili tudi o tem, kako bi orodja za finančno upravljanje, ki jih že imamo, še izboljšali spoštovane poslanke in poslanci, skoraj vsa poraba EU v letu 2014 je bila načrtovana v obdobju 2007 do 2013. Zato naše poročilo izpostavlja nekaj dolgoročnih vprašanj in glede tega ne bi smeli biti presenečeni. Vendar te probleme je treba obravnavati v ustreznem kontekstu. Po našem mnenju poročilo predstavlja pošteno oceno finančnega upravljanja leta 2014, vključuje pa tudi zelo pomembne upoglede v to, kaj bi lahko izboljšali v prihodnih letih. Prvič, račune za leto 2014 smo odobrili. Računi so zanesljivi in glede tega smo podali dobro mnenje. Prav tako smo sklenili, da je zbiranje prihodkov na ravni EU brez materialnih napak. Vendar, stopnja napak pri plačilih je še vedno stalno visoka. To pomeni, da se denar ne porablja v skladu z finančnimi pravili Evropske unije. Ocena stopnja napak za leto 2014 je bila 4,4 odstotke stopnja napak je v zadnjih treh letih stabilna. To pomeni, da je bila stopnja napake višja od materialnega praga, ki znaša 2 odsto odstotka. Samo operativni izdatki so bili mm, prizadeti zaradi materialnih napak, ne pa administrativni izdatki. Vprašanje je, zakaj se pojavljajo napake. Kakor veste, so operacije EU inherentno tvegane, kajte pravilen izračun je odvisen od podatkov, ki jih posredujejo končni prejemniki. Odvisno od schem ali programov, lahko končni prejemniki vključujejo kmete, raziskovalce, MSP-je, nevladne organizacije ali vlade. In naša analiza ne kaže, da bi bila stopnja napake odvisna od ureditve glede upravljanja. Po naši oceni je ocenjena stopnja napake, če si komisija deli odgovornost pri upravljanju z drugimi, v tem primeru znaša stopnja napak 4,6 odstotke. Namesto tega smo ugotovili, da obstaja povezava med vrsto programa ali scheme in stopnjo napake. Pri schemah, ki vračajo stroške, je stopnja napake 5,5 odstotkov. Pri programih ali schemah, kjer se plačila izvedejo v skladu z vnaprej podanimi načrti, kjer je stopnja napake 2,7 odstotka. In to kaže, zakaj prihaja do razlik pristopnih napak v različnih poglavjih večletnega finančnega okvira. Na področju konkurenčnosti in kohezije je stopnja napak višja, kajti tam se skoraj vsa poraba izvaja v obliki vračanja stroškov. Pri naravnih virih in globalni Evropi je stopnja napake nižja, kajti višji delež porabe temelji na izpolnjevanju ciljev. zelo pomembno je, da tveganje dobro obvladamo. Komisija in države članice so v zadnjih letih dosegle veliko napredka na področju preprečevanja napak. Leta 2014 so korektivni ukrepi znižali ocenjeno stopnjo napake in tveganja za 1,1 odstotek. Ampak, če bi bili podatki, ki so na voljo boljši, bi bila stopnja napake še nižja. In to je zelo pomembno. Zato pozivamo komisijo, da v celoti izkoristi svoje pristojnosti glede korekcije, vključno s tistimi, ki jih je dobila v okviru novega večletnega finančnega okvira, zato da bi še znižali stopnje napak in da bi zagotovili, da se sredstva vrnejo, kajti tako bi jih lahko ponovno uložili. In s tem se zdaj zdaj obračam na izvajanje ali uspešnost proračuna EU. Če se želi Evropska unija spopasti z izzivi, ki jih ima, mora bolje vlagati svoj proračun. Naš pregled povezav med trenutno strategijo in večletnim finančnim okvirom kaže, da bi lahko to dvoje bolje uskladili, tako kar zadeva obdobja, kot tudi prednostne naloge. Prav tako Povdarjamo, da države članice ciljev Evropa 2020 ne upoštevajo na operativni ravni pri določenju ciljev in partnerstev ter programov. Komisija mora bolje nadzirati porabo proračuna v zvezi z strategijo Evropa 2020. Ampak to je vprašanje, ki ga morajo obravnavati tisti, ki odločajo. Zakonodajalci pa morajo politične cilje bolje pretopiti ali spremeniti v cilje na evropski ravni. In to bi se moralo odražati pri upravljanju programov. Na področjih skupnega upravljanja je treba jasno določiti cilje, ki jih želimo doseči. To trenutno ne velja v trenutni zakonodaji državam članicam ni treba vključiti skupnih kazalnikov v programe in slaba uspešnost na področju doseganja rezultatov ne vodi do tega, da bi države članice izgubile dostop do financiranja. Pobude za to, da bi bolj upoštevali uspešnost pri proračunu, so dobrodošle, vendar čaka nas še veliko izzivov naša poročila in mnenja lahko veliko koristijo v tem smislu. Spoštovane poslanke in poslanci, proračun Evropske unije je pod velikim pritiskom. Z maržo za kontingenco deluje že nekaj časa, celo predtem, ko je bil sprožen Junkerjev načrt ali preden so prišli begunci. Evropska unija mora rešiti zaostanke na področju finančnih plačil, zato da bi lahko porabili finančna sredstva tam, kjer jih potrebujemo. Čeprav so neizpolnjene zaveze padle v letu 2014, se pričakuje, da bodo leta 2015 spet porasle in tudi v prihodnih letih. Nekatere države članice imajo težave pri absorpciji finančnih sredstev Evropske unije. V štirih državah članicah je skupni znesek ob koncu leta 2014 znašal 15 odstotkov ali več letne porabe njihovih vlad. Komisija je zagotovila finančna sredstva, ne da bi dovolj upoštevala njihovo zmožnost za vlaganje teh sredstev. Nekatere države članice so imele težave pri opredeljevanju dovolj velikega števila projektov in zagotavljanju sredstev za sofinanciranje, ki jih morajo prispevati. To pomeni, da je veliko tveganja na področju vrednosti za denar. Če na voljo malo projektov je spodbuda za uporabo strogih izbirnih meril manjša, Leto smo ponovno opazili tudi visoko stopnjo neporabljenih sredstev pri finančnih instrumentih in majhno povečanje neplačanih zahtevkov. Komisija ima načrt, s katerim naj bi povečala kratkoročni denarni tok. Sodišče pa meni, da sta potrebna dolgoročnejša perspektiva in boljše napredovanje za to, da se zagotovi, da članice ne bodo prevzimale prevelike obveznosti v breme proračuna EU. To so vprašanja, o katerih morajo razmisliti upravljavci sredstev. Spoštovane poslanke in poslanci, finančnemu poslovodenju EU bi zelo koristila večja preglednost. Po našem mnenju so osnova za preglednost kakovostne informacije za upravljanje. To je rdeča nit našega poročila. Letos je komičija Komisija za ključnemu računu dodala kratko razpravo o nekaterih ključnih finančnih temah. To pozdravljamo kot prvi korak proti bolj integriranemu poročanju o upravljanju in smotrnosti poslovanja za vse deležnike. Komisiji smo priporočili ukrepe, ki bi jih morala izvesti za izboljšanje preglednosti na treh področjih. Dolgoročne potrebe po denarnem toku, napake pri plačilih in izvedenih popravkih ter rezultati porabe proračuna EU. Enako pomembno je zagotoviti preglednost politik EU, ki se ne financirajo iz samega proračuna EU. Novi načini financiranja politik EU ne bi smeli privesti do tega, da za finančna tveganja ne bi veljala javni nadzor in revidiranje. To bi bilo kratkovidno in bi se dolgoročno lahko pokazalo kot škodljivo. Naj zaključim s tem, da mora Evropska unija bolje vlagati svoje sredstva. Sprejeti mora ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo vlaganja bolj ustrezala prioritetam Unije, da bodo pripravljena enostavnejša pravila zaradi doseganja rezultatov in da bo upravljanje virov bolj učinkovito. Vse to skupaj bi v resnici pomenilo povsem nov pristop. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, državljani EU in njihovi predstavniki v Evropskem parlamentu, imajo, vedeti, imajo pravico vedeti, kako dobro EU vlaga njihov denar. Evropsko računsko sodišče bo z veseljem pomagalo Evropskemu parlamentu z revidiranjem uloženih sredstev ter opozarjalo na tveganja in svetovalo, kako se naj izboljša njihova smotrnost. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Rekli ste, da presenečenj ni bilo, ampak mnenje smotrnosti računskega sodišča je vseeno bilo presenetljivo, vse za tiste, ki smo to prebrali. Hvala za vaše delo v imenu odbora, to je za nas zelo pomembno delo, ampak seveda tudi zelo dragoceno delo, ki je inovativno in spet smo dobili zelo dragocene podatke. Mislim, da je čas, da ukrepamo, čas je, da se odzovemo. Še posebej, kar zadeva tri točke, še posebej kakovost podatkov. Mislim, da se tukaj vsi strinjamo, dobro bi bilo, če bi na tem področju in na drugih področjih imeli boljše rezultate. Zdaj pa gospa podpredsednica komisije, gospa Georgija. Thank you very much, Madam Chair, Madam Rapporteur. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa poročevalka, gospod Kadeira, gospod član računskega sodišča, gospod Lazaru, spoštovani gostje. V zadnjem letu, odkar sem zadnjič bila tukaj s predsednikom Kadeiro, ko smo govorili o letnem poročilu tega sodišča za proračunsko leto 2013, smo jaz in kolegice in kolegi pri komisiji večkrat konstruktivno in koristno sodelovali s sodiščem. Povedati želim, kako zelo cenim delo, ki ga opravlja sodišče, zato da bi izboljšali finančno upravljanje proračuna EU, da bi izboljšali kakovost porabe sredstev davkoplačevalcev. Hvala torej vsem vam. Strinjam se s predsednikom Caldeiro v zvezi z izzivi ki jih moramo čim prej rešiti. Ustvariti moramo delovna mesta, zagotoviti moramo gospodarsko rast, poskrbeti moramo za energetsko varnost, boriti se moramo proti podnebnim spremembam. Rešiti moramo tudi krizo z begunci. Sama pa bi dodala še nekaj. Ponovno moramo dobiti zaupanje državljanov. In zato je delo sodišča in delo komisije ključnega pomena. Prav tako se v celoti strinjam z novim pristopom, ki ga je opisal predsednik Kaldera. Nove okoliščine zahtevajo nove ukrepe. V komisiji si prizadevamo proračun uskladiti z prioritetami, posvetiti se želimo rezultatom in okrepiti želimo nadzor. Prav tako se strinjam s predsednikom Kaldero, ko pravi, da moramo biti previdni. Govorimo o sistemskih spremembah, o spremembi kulture finančnega upravljanja in porabe sredstev Evropske unije. To se ne bo zgodilo čez noč, vendar vsak dan moramo nadaljevati korak za korakom. Zato si želimo slišati kritiko sodišča in tudi tega odbora. Pri svojih komentarjih želim izpostaviti predvsem to, kje smo dosegli napredek in področja, kjer moramo doseči še več. Tretjič. Opozoriti pa želim tudi na zelo velike izzive, ki nas čakajo. Najprej torej napredek, ki smo ga dosegli. Predsednik Caldera je izpostavil, da so računi EU v redu, že osmič smo dobili pozitivne rezultate računskega sodišča. Računi so tudi sodobni, temeljijo na mednarodnih standardih, kar zagotavlja visoko stopnjo preglednosti v primerjavi z nekaterimi državami članicami, smo dosegli više standarde. To je posledica temeljite reforme, ki se je začela izvajati pred desetimi leti. In to kaže, da po sprejetju novega pristopa, sicer traja nekaj časa, ampak na koncu rezultate vseeno dosežemo. Računsko sodišče je zelo dragocen partner v tem procesu reform. Skrbijo, da delamo kar se da dobro in da si vedno prizadevamo najti izboljšave. Pomagajo nam najti tudi nove rešitve, naprimer ustrezno računovodstvo za finančne instrumente. Drugič, stopnja napak v zadnjih letih je stabilna, ne narašča več vidimo celo, da stopnja napak počasi pada. Kar zadeva prihodke in upravne izdatke, sodišče je ugotovilo, da je stopnja napak pod dvema odstotkoma za operativne izdatke, gre za različne nijanse sivine, vendar stopnja napak gre v pravo smer. Vedeti moramo, da se 80 odstotkov operacij izvaja v skupnem upravljanju. Zato moramo sodelovati z nacionalnimi oblastmi. Naše službe vedno več časa posvečajo prav temu. Torej, zagotavljamo usmerjanje pri številnih vprašanjih, pojasnjujemo pravila in delimo informacije o tem, kako dostopen napak sploh pride. Gospa predsednica, hvala za pobudo odbora, da bi imeli izmenjavo mnen z nacionalnimi parlamenti 16. novembra. Kajti dviganje zavesti o proračunu EU in o njegovem izvajanju na nacionalni ravni je tisto, kar potrebujemo. Kajti tako bomo dosegli najbolj pozitivne premike naprej. Tretjič, izboljšali smo poročanje o preventivnih in korektivnih ukrepih oktobra, 19. oktobra sem vam predstavila rezultate na tem področju in še enkrat vam želim povedati, da smo v zadnjih šestih letih, torej v obdobju 2009 do 2014, zagotovili pomembne podatke. Stopnja korekcije je bila 3,2 milijardi evrov na leto. To predstavlja 2,4 odstotka poprečnih proračunskih izplačil na leto. To kaže, da se korektivna kapaciteta na večletni ravni izvaja tako, da ščiti proračun EU. Nobenega presenečenja ne bo, če še enkrat povdarim, da je treba ugotovitve računskega sodišča umestiti v kontekst večletnega okvira. Prav tako je treba upoštevati naše ukrepe v tem večletnem ciklu. Seveda, rezultati bi lahko bili boljši. Zato nam sodišče vedno znova podaja priporočila in usmeritve in to jemljemo zelo resno. Četrtič, in to je zelo pomembno, bolj se posvečamo uspešnosti. Predsednik Kaldera je govoril prav o tem in mislim, da ima prav. Tudi odbor nam je poslal jasno sporočilo. Urednost za denar. Dakoplačevalci plačujejo, mi pa moramo doseči kar najboljše rezultate. Kakor veste, smo mi sprožili program, da se bo komisija posvečala prav temu. Proračun, ki temelji na rezultatih. 22. septembra smo imeli zelo dobro izmenjavo mnen. Mislim, da je jasno, da bomo v prihodnih letih trdo delali na tej temi. Sami želimo pregledati stanje in se posvečati rezultatom na področju proračuna, zato da bomo dosegli še boljše rezultate v prihodnih letih. Posvečanje rezultatom je povezano s tem, da je jasno, da mora denar slediti prednostnim nalogam. Tesnejše povezovanje proračuna z prednostnimi nalogami se že odraža v našem osnutku proračuna za leto 2016, vključno z spremljajočim sporočilom, ki se odziva na porajajočo krizo z begunci. Trenutno se pogajamo prav o tem, torej o posvečanju prednostnim nalogam v proračunu. Zdaj pa še druga točka. Kje moramo doseči boljše rezultate. Če želimo biti učinkoviti pri oblikovanju kulture usmerjene v rezultate, moramo izboljšati poročanje o rezultatih. Podatkov na voljo je veliko. Dejansko je podatkov toliko, da je včasih težko vse razporediti in priti do bistva. Komisija, države članice in drugi deležniki morajo tukaj storiti več. Želimo si doseči zanesljivo, koristno in dobro poročanje. Poročanje, ki bo združeno na enem mestu. Ne smemo pasti v past, da merimo tiste rezultate, ki jih je preprosto meriti. Vse, kar je pomembno, ni zasnovano tako, da bi bilo to mogoče izmeriti ločevati je treba med kvantitativnim in kvalitativnim merjenjem rezultatov. Vedeti moramo tudi, da se politični cilji spreminjajo, mi pa moramo biti dovolj prožni, da se na te spremembe odzivamo. Naprimer, kriza z migranti. To je bila prednostna naloga vedno, ampak ne v tolikšnem obsegu kot danes. Zagotoviti moramo, da bodo finančna sredstva na voljo tako, da bodo najbolj služila našim državljanom. Proračun ne sme biti ovira pri doseganju rezultatov. Drugič, poenostavitev in prizadevanja na tem področju se morajo nadaljevati. Hvala sodišču, da nas vedno znova opozarja na to, da preprostejša pravila pomenijo nižjo stopnjo napak. Kar zadeva možnosti poenostavljenih stroškov smo že sprejeli nekaj korakov in ukrepov, vendar storiti je treba več. Komisarja Hogan in Krecu delata na tem, resno sta se lotila tega dela na področju kmetijstva in regionalne politike, oblikovala sta tudi skupino na visoke ravni za poenostavljanje in ta skupina je že začela z delom. Predsednik Kaldera je povedal, da bo umestni pregled zagotovil možnost, da ocenimo, kako nove instrumenti, programe in pravila delujejo in kaj potrebujemo za to, da bi zadeve prilagodili, da bi dosegali še boljše rezultate. Na koncu pa še najbolj resni izzivi, s katerimi se soočamo. Proračun je zasnovan tesno na vseh ravneh. Dobra stran tega je, da smo prisiljeni z manj sredstvi doseči boljše rezultate. Vendar to pomeni tudi, da moramo doseči in zastaviti pozitivne prednostne naloge, pa tudi negativne prednostne naloge. In to je vedno zelo težko. Lepo prosim vse, vključno s parlamentom, da se posvetimo tistim projektom, kjer bomo zagotovili najboljšo vrednost za denar za davkoplačevalce. Lepo prosim, pomagajte nam pri teh prizadevanjih, zato da bodo prednostne naloge nekatere nad črto, druge pa pod črto. Drugi izziv, stroškovna učinkovitost, preverjen in nadzora letno poročilo sodišča letos vključuje analizo odnosa med vrsto izdatkov in stopnjo tveganja za napake. To pomeni, da so določeni izdatki povezani za višjo stopnjo tveganja. Vprašanje je, kako bomo ta tveganja obravnavali. Komisija in države članice ne morejo poslati revizorja, da preveri prav vsak izdatek. Preprosto nimamo toliko človeških virov. Zato moramo preverjanja in nadzor uskladiti stopnjo napak in tveganja. Več nadzora za više stopnje tveganja. Ampak to ne pomeni, da bomo lahko stotstotno nadzirali vse vrste izdatkov pri višjih stopnjah tveganja. Zato moramo sodelovati s sodiščem, zato da bo učinkovit nadzor še učinkovitejši. Na koncu pa se želim posvetiti še izzivu, da razvijemo skupno razumevanje smotrnosti. Gospa Glabajeva, ki je poročevalka za razrešnico, je to že omenila večkrat. S tem se strinjam. Mislim, da moramo sodelovati ne na usporedni ravni, ampak na isti ravni. Skupaj moramo govoriti o smotrnosti, o ocenjevanju smotrnosti, določiti moramo operativne cilje in kazalnike, ki so dobri, ki jih je mogoče izvajati. Strinjati se moramo o tem in komisija se strinja z sodiščem na tem področju. Mislim, da vsi gremo v isto smer. Na koncu želim omeniti še vprašanje proračunskega upravljanja, ki jih je izpostavil gospod predsednik Kaldeira omenil je stopnjo in zmogljivost absorpcije. To je zelo pomembno. Absorpcija finančnih sredstev je smiselna le, če absorpcija teče dobro. Predsednik Kaldera ima prav. Pri tem, ko se vsi trudimo povečati stopnjo absorpcije, moramo biti previdni, kajti s tem bi lahko zmanjšali kakovost izvajanja projektov. Povedati želim, da smo oblikovali projektno skupino za boljše izvajanje, zato da bomo državam članicam povečali, pomagali povečati absorpcijo ob zagotavljanju dobre kakovosti. In ta skupina je že dosegla dobre rezultate. Številke za leto 2015 so mnogo boljše, vsaj kar zadeva tiste države članice, ki so imele najslabše rezultate na tem področju v preteklosti. Predsednik Kaldera je govoril tudi o tem, da moramo še naprej izboljšati zmogljivosti napovedovanja. Na tem delamo in lahko vam povem, da smo sedaj bolj natančni in to nam omogoča, da denar uložimo tam, kjer je to najbolj potrebno. Iščemo finančna sredstva za to, da bi pomagali rešiti begunsko krizo. In dejstvo, da imamo boljše zmogljivosti napovedovanja, je prav gotovo zelo koristna. Gospod predsednik Kaldera, obljubljam vam, da bomo na tem še delali in to je zelo pomembno orodje. Na koncu pa še zamude pri finančnih izplačilih. Želimo si videti, da bi te zamude postopoma zmanjšali. V naslednjem letu želimo priti do dveh milijard in proračunski postopek, ki ga zdaj izvajamo, nas mora, nam mora pri tem pomagati. Imamo obveznosti za plačila in odobritve za obveznosti in odobritve za plačila. Vse mora iti z roko v roke. Na koncu želim povedati še, da ko govorimo o proračunu,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 Recimo vprašanje učinkovitosti, smotrsti in kako dobro oboroženi sploh smo, da ocenjujemo uspešnost. Računsko sodišče je zelo uljudno, a tudi zelo odločno izreklo svoje stališče o tem. V poglavju o smotrnosti piše, da je že dobro imeti cilje pri načrtovanju, ampak a če se ti ne izvedejo in če sploh niso operativni, potem eh, gre le za nekakšne cilje v oblakih. Eh, sicer je poglavje ponovno vključeno, a, a to že poznemo. Na dolgo in široko smo razpravljali o Lizbonski strategiji in se takrat ukvarjali z vprašanjem, kakšni so bili rezultati Lizbonske strategije. Na koncu smo gotovili, da rezultatov sploh ni bilo in jih ni moglo biti. In ko bomo 2019 imeli razpravo o tem, kakšni bodo rezultati strategije Evrope 2020, bomo gotovili, da rezultatov nikar jih sploh ni moglo biti. Gospa podpredsednica, lepo bi bilo, če bi potem vsaj na ta del dobili odgovor. Torej, kako sploh ravnati nadalje pri tem vprašanju? Eh, zdi se mi, da nam nadal, prihodnje odsvetličeno sporočilo komisije ne bo pri tem nič pomagalo. Zdaj pa dajem besedo naši kolegici Martini Dlabajovi, ki je tudi poročevalka. Izvoli, Martina. Najlepša hvala, gospa predsednica gospod predsednik, gospa podpredsednica, spoštovani člani Računskega sodišča, dragi kolegi in kolegice. Gospod predsednik je v zadnjem stavku povedal, da je Evropsko računsko sodišče pripravljeno pomagati parlamentu in našemu odboru pri našem delu. Zelo vesela sem, ker ste se udeležili v tako velikem številu današnjega sestanka. To je dejanski dokaz, da nam želite pomagati. Hvala. Upam, da bomo tako lahko delali tudi v prihodnje. Zame je postopek razrešnice tako vprašanje kontinuitete, kot tudi spremembe. Gre za to, da gre za neko stalno nalogo. To mora biti del cikla učenja in ko govorimo o učenju, mislim na vse življensko učenje. V tem primeru bi moralo iti za vse življensko učenje institucij. Glavni cilj razrešnice je, da se izboljša finančno poslovodenje unije skozi leta. Finančnega poslovodenja se ne da preprosto spremeniti, kar je pravilno povedala že gospa podpredsednica. Gre za strukturne dolgoročne spremembe treba pa je upoštevati tudi zunani kontekst. Letos je prvo leto novega večletnega finančnega okvira. Vemo pa, da se programi, ki, se 2000, ki so se izvajali leta 2014, so programi, ki so delali po pravilih iz določenih v prejšnjih letih. Razrešnica pa nam daje tudi priložnost, da upozorimo na izzive v finančnem obdobju 2014 do 2020 da poskušamo zagotoviti višjo raven uspešnosti in učinkovitosti v programih, a to pravzaprav že imamo, zato je to treba izkoristiti. Zdaj je čas, da Unija zagotovi rezultate in jih tudi sporoči. Mislim, da se o tem strinjamo vsi. Zdaj je čas doseči novo ravnovesje med pristopi skladnosti in učinkovitosti. To sporočilo sem že podala eh, v svojih predhodnih pogovorih s komisijo, s generalnimi direktori na njihovih zaslišanjih. V poročilih o letnih dejavnostih je treba osvetliti rezultate, ki smo jih dosegli s finančnim poslovodenjem. To nalogo pa si, pa si morajo deliti vsi deležniki, pri tem mislim na komisijo, države članice, parlament in tudi računsko sodišče. Zdaj pa, če mi dovolite, bi svoje zapiske razdelila na tri razdelke. Najprej naj se dotaknem novih izzivov, na to kontinuiteta razrešnice in še pristopa na podlagi rezultatov. Kar se tiče novih izzivov, moram reči, da pozdravljam novo poročilo Evropskega računskega sodišča, ker je bolj osredotočeno na uspešnost. In kot je dejala gospa podpredsednica, je to za vse nas lepo presenečenje. Pri poglavju eh, doseganje rezultatov, v tretjem poglavju računsko sodišče bolj poudari pomen tega poglavja. Hvala za to cenim tudi, da poglavja o deljenem upravljanju, kjer govorite o pilotnih projektih, da upoštevate preizkušanje proizvodov na podlagi učinkovitosti. Poročilo izdaja veliko posebnih poročil, ki se že osredotočajo na učinkovitost. In ta poročila temelijo na revizijah uspešnosti. Zato bi želela vključiti še nekaj teh točk posebnih poročil v moje poročilo, posebej, ko gre za uporabo finančnih instrumentov. Uskladitev poročila z večletnim finančnim okvirom in razdelki v njem je tudi nov element, ki ga v celoti podpiram. Zdi se mi, da bomo s tem olajšali in poglobili dialog z našimi kolegi v odboru za proračun, ko bomo opredeljevali nov okvir za uspešnost. Kako pa je s kontinuiteto? Seveda imamo tudi več elementov kontinuitete. E, recimo pristop, ki preuči odnos do pogodb, s tem jasno preučimo naše politike. Globalna stopnja napake e, ustrezno preučuje finančne vire, zdaj stopnje znaša 4,4 odstotke za plačila. Samo nekaj informacij za kolege, ki niso imeli priložnosti prebrati celotnega povzetka. 4,7 odstotkov je to znašalo leta 2013 za točko 8, 3,9 eh, v letu 2011. V teh težavnih časih krize in brezposobnosti se mora Unija boriti proti, proti kakršnikoli nepotrebni porabi sredstev. Vidite 2014 4,7. 4,4 za 2014, torej prišlo je do izboljšav, vendar so izboljšave dokaj omejene, to je že treba priznati. Ni sprejemljivo, da, za, da v 21. leto uh, v vrsti prejšnjih let, da plačila zaostajajo, ker so nadzorni sistemi le deloma učinkoviti. Zame in upam, da tudi za vas napake niso sprejemljive. Poročilo sodišča povdarja tudi odgovornost držav članic znova in izpostavi, da pri vrsti transakcij, na katere vplivajo napake, predvsem pri deljenem upravljanju države članice in njihovi organi, sicer imajo na voljo zadosti informacij, da odkrijajo in odpravijo napake, vendar teh informacij niso ustrezno uporabili in napak niso odpravili. vendar pa letos prvič v zgodovini sodišče ugotavlja enako ocenjeno stopnjo napake 4,6 za deljeno in neposredno upravljanje. Komisija mora v celoti prevzeti svojo odgovornost, se mi zdi, gospa podpredsednica. Pri neposrednem upravljanju je prišlo do povečanja 3,7 na 4,6 odstotka v letu 2014. Po drugi strani opažamo zmanjšanje pri deljenem upravljanju z 5,2 odstotka na 4,6 odstotka. Če bi komisija uporabila vse informacije, ki jih ima na voljo, bi lahko sprejela potrebne ukrepe, da se prepreči bistven delež napak, preden so te bile storjene. Prosila bi vas, da se odzovete na to, kar sem pravkar povedala. Hvala. Potem pa imamo tu še pristop na podlagi rezultatov, ki ga zdaj vsekakor nujno potrebujemo. Prvič gre za vprašanje zdrave pameti in spreminjanje razmišljanja, ker ko komisija pripravi nova sredstva, se uporabijo sredstva temu namenem, bodi si za državami članicami pri deljenem upravljanju, bodi si pri neposrednem upravljanju in sredstva se porabijo za to, da se dosežejo cili. Prav tako nam zdrava pamet narekuje, da upravljavci sredstev spremejo ustrezne ukrepe, da se sredstva ustrezno porabljajo v skladu z novo realnostjo. Odkar je pričela veljati Lizbonska pogodba, zdaj to ni več samo vprašanje zdrave pameti. Komisija je namreč globalno ocenila svoje ukrepe in zdaj ima dožnost na podlagi člena 318 pogodbe da to stori. Komisija je že spremenila svoja urodja notranjega upravljanja, torej letno poročanje, zbirno poročilo in tako naprej. Kar pa se tiče člena 318, poročilo o oceni, tam lahko beležimo bistveno izboljšanje. Prav tako lahko pazimo izboljšanje pri tem, kako komisija sporoča dosežene rezultate. In že smo imeli možnost govoriti o, tem, o tej novi komunikaciji. Seveda pa je treba tudi definirati cilje in kazalnike. Pri tem je treba analizirati realnost, s katero se soočamo. Namen ne bi smel biti ta, da ustvarimo novo birokracijo in nova daljša poročanja in poročila. Treba se izogniti temu, da administracija samo oziroma uprave samo sporočajo dejstva drugim upravam. Podpredsednica Georgijeva je verjetno na to mislila, ko je govorila o skupnem razumevanju, torej o tem, kako razumemo uspešnost, kazalnike dodano vrednost. Morda bi morala kaj plačati tudi predsedniku računskega sodišča, ker sva skupaj prišla do tega skupnega razumevanja, kako sodelovati, tako da bomo morda, samo morda dolžna še kakšno pristojbino ali dejato. Hvala, gospod predsednik. Ko sem bila v stiki s, eh, s podpredsednico, sem dejala, da bi morali kazalnike opredeliti na dejanskih številkah. Službe bi morale tudi delati v sinergiji, tako da se dosežejo glavni politični cili. Strategija Evropa 2020 temeli na glavnih pobudah, v katerih so se prerasporedile dejavnosti po službah komisija. Partnerski sporazumi in programi ne dajajo eh, se ne do, osredotočajo dovolj na to in na V poročilu na strani 98-99 to najdete zapisano. V Evropskem semestru imamo tudi druge mehanizme sodelovanja, ki so bili vzpostavljeni med službami komisije, novimi strukturami in grozdi. To je vzpostavila nova komisija, Junkerjeva komisija. Mi smo že lani ustrajali na tem, da bi se interna organizacija komisije ne bi smela vzpostavljati novih oblik birokracije in to ste vsi omenili v svojih govorih, poenostavitev in boljša zakonodaja sta dva izmed glavnih ciljev Junkerjeve komisije. Poenostavitev potrebujemo zato, da se zmanjša stopnja napak in da zagotovimo boljšo učinkovitost, kaj ne? Zdaj imamo podpredsednico, katere glavna naloga je ta, da zagotovim vi boljšo koordinacijo pri boljši zakonodaji, da sodeluje z Evropskim parlamentom in svetom, da se odpravi nepotrebna birokracija. Gospa podpredsednica, morda bi morali bolj sodelovati tudi pri postopku razrešnice z našim odborom. Vidim, da. Vidim številne člane Evropskega računskega sodišča z nami, bi pa bila vesela tudi več predstavnikov komisije na tem sestanku, saj razrešnica nekaj, s čimer se ukvarjamo vsi in poenostavitev je eden izmed glavnih ciljev. Za zaključek. Med postopkom razrešnice bomo imeli priložnost razpravljati o vseh teh vprašanjih in se o tem pogovarjati s komisarji in službami. Govorili bomo o skladnosti, učinkovitosti, poskušali bomo najti ravnovesje med tima dvema pojmoma, govorili pa bomo tudi o korektivni zmogljivosti komisije in preoprašali odgovornosti držav članic pri deljenem upravljanju. Naš namen je jasen. Želeli bi pripraviti predloge, s katerimi bi se izboljšalo finančno poslovodenje in dosegli več pristopa, ki temeli na rezultatih. Imam še nekaj specifičnih vprašanj, ampak morda bi se zaenkrat tu ustavila in bom vprašanja postavila v naslednjem krogu, ko bo čas za specifično vprašanje. Hvala vsem. Hvala lepa. Zdaj bomo imeli vprašanja po skupinah, potem pa bomo dali čas še drugim poslancem, tako da lahko malo zaključimo s prvim krogom. Lepo bi bilo, da vprašanja postavite hitro, zato da lahko potem prisluhnemo tudi odgovorom. Najprej kolega Sarvama. Thank you, chair. Uh... Hvala, gospa predsednica. Malce sem pogledal okrog in vesel sem novih članov. Well, I am. Uh, no, sam običajno govorim v imenu ELS, gospa predsednica. Smem spregovoriti? Najprej bi se prisrčno zahvalil predsedniku sodišča, gospodu Kaldejri, da se je ponovno udeležil našega zasedanja in nam podal celovito analizo tega, kar se trenutno dogaja. Hvala tudi podpredsednici Georgijevi za kar najbolje upravljeno delo, ki ga upravlja ona in komisija v teh razmerah. Sve govoril bom o nekaj točkah. Bo skušal biti čim bolj kratek. Prvič, ne zapravljamo časa, ne govorimo preveč o stopni napake kot taki. To zgodbo vsi že poznamo, enaka je in žal se ne spreminja kaj dosti. Moram reči, da se ne strinjam, ko pravite, da je celotna stopnja napake, stopnja, ki se počasi pomika v pravo smer. Sicer nisem poslanec tako zelo dolgo, ampak v vseh letih, kar sem poslanec, poslušam enako zgodbo leto za letom za letom. Zato moramo spregovoriti o prihodnosti, ne o preteklosti. naj se kar dotaknem samega bistva. Če želimo zagotoviti spremembe, če želimo zmanjšati in odpraviti bistveno stopnjo napak, moramo doseči bistvene spremembe pri samem načinu, kako se tega lotimo. Za me vse skupaj nekoliko spominja na staro zgodbo mačke, ki lovi svoj rep. Z vsem spoštovanjem. Vem, da se sicer zadeve izboljšujejo postopoma in zato potrebujemo čas. Strinjam se s poročevalko, s podpredsednico komisije. Kaj takega se ne zgodi čez noč. Ampak moram reči, da zdaj ne govorimo samo o času čez noč. Zato se moramo lotiti samega bistva. Kaj mislim s tem? Ne moramo pričakovati od držav članic, da bodo poskrbele za to, da se stopnja napake odpravi. Komisija skupaj z Evropskim računskim sodiščem in našim parlamentom je tista, ki je odgovorna za to. Koraki, za katere sam mislim, da jih moramo izpeljati in tudi na podlagi rezultatov, ki jih lahko opažamo v letnem poročilu, so naslednji. Vnaprej moramo ocenjevati veliko, veliko prej, kot pa se tega lotimo dan danes. Moramo oceniti naložbe, pred pripravo proračuna in ne po njej. Moramo zgoditi kvantifikacijo ciljev in rezultatov. Prav tako moramo zagotoviti skupne kazalnike za uspešnost. A preden se lahko karkoli spremeni in preden se lahko vsega tega sploh lotimo, moramo vedeti, kje se naša osnovna sredstva najbolje porabijo. Prav tako, kot je dejala gospa komisarka. In mislim, da to pomeni naslednje. Moramo vedeti tudi, kje se ta porabijo najslabše. Gre pravzaprav za dve plati iste medalje. Ne moremo vedeti točno, kje bomo prejeli največ vrednosti za naš denar, če ne bomo vedeli tega, kje te vrednosti ne bomo zagotovili vsaj meni se to zdi ključna točka, nekaj, na kar se res moramo osredotočiti. Ironija pa je v tem, da se zdi, da pravzaprav te informacije že imamo. Informacije so pred nami, že v tem trenutku. Zdaj moramo storiti še tisti končni korak in te informacije tudi ustrezno uporabiti pri izvajanju. Tako kot je dejal že predsednik Kaldeira, nas in komisijo se poziva, da uporabimo svoje korektivna pooblastila. Ampak to je nekaj, česar se lahko lotimo pozneje, ko gre za izterjavo nepravilno izplačenih zneskov. S tem pa se pravzaprav dotaknem srčike same zadeve in zelo vesel sem, da je Evropsko računsko sodišče temu tudi naklonilo veliko pozornosti. Torej, priprava proračuna na podlagi uspešnosti. To je v samem bistvu tega vprašanja. Sam na to gledam kot na ogromen krok, ogromen cikl, kjer je večina stvari prepletenih. In treba je zagotoviti, da se vsa kolesca vrtijo ustrezno. Ne smemo zdaj izsiliti sprememb pri tem, kako se, ta, kako se to veliko kolo vrti. Moramo biti potrpežljivi in razumeti, da bo za to potrebno nekaj časa, vendar, če ne spremenimo v samem bistvu načina, kako na to kolo gledamo in na to, kako se to obrača. Torej, če ne preučimo, kam sredstva vlagamo, kaj od tega pričakujemo, ali imamo skupne kazalnike uspešnosti, ali točno vemo, v kaj bomo uložili sredstva v prihodnih letih, potem ne moremo pričakovati, da bomo imeli boljše rezultate, kot jih imamo sedaj. In sam sem prepričan, če bomo ravnali tako, bomo skoraj da samodejno imeli tudi nižjo stopnjo napake in dosegli boljše rezultate, saj gre za dve plati iste medalje. To bi danes želel položiti na srce vsem, ker je danes zelo pomemben dan za naš odbor. Mimo grede, proračunski nadzor mora po mojem mnenju biti v samem središču tega procesa. Oblikovanje proračuna na podlagi uh, Eh, uspešnosti na podlagi rezultatov ni le nekaj za druge. Želim biti uljuden in uporabiti prave besede, ampak način, eh, na katerega se je to počelo v zadnjih letih, se mora spremeniti. Gre skoraj da za bizantinski način, kako ravnati s tem, ki ni usklajen z resničnostjo. In še nekaj končnih besed res je, govorimo o denarju davkoplačevalcev. Drugače tako ali tako ne bi bilo tako zelo pomembno. Zato moramo zares zagotoviti potrebne spremembe. Hvala. Genau, in dem zusammenhang se je auch daran erinnert, dass es jetzt... Tako je. Zdaj je bila predložena 21. izjava o zanesljivosti. Tudi na to vas moram spomniti. Kolegi Sajala Sender je zdaj na vrsti. Sí, eh, gracias, presidenta. En primer lugar, excusar. Hvala, gospa predsednica. Se upravičujem, ker sem prispela malce pozneje, obtičala sem v prometu. Zato bi najprej želela toplo pozdraviti gospoda Kaldero na sestanku našega odbora. Evropsko računsko sodišče razmišlja o načinu, kako opravlja svoje delo in ta naloga se mi zdi res produktivna. Zato bi želela čestitati predsedniku sodišča, saj uh, nam njihovo poročilo lahko da misliti. Seveda vemo, da do napak prihaja, nekatere so celo sistemske napake. Vemo tudi, da je treba izboljšati program, eh, sistem upravljanja programov. Vem, da ste razmišljali tudi o tem. Razmišljali ste o področjih, kjer prihaja do največje stopnje napak. Razkovali ste o nadomestilih in tako naprej in tako naprej. Še enkrat hvala za vse upravljeno delo. Za nas bo gotovo zelo koristno. Je pa računsko sodišče izpostavilo in povdarilo veliko tveganje. Proračun je pod pritiskom, ko gre za plačila. Letos nam je sicer nekako uspelo se temu izogniti, ampak drugo leto bomo ponovno priča krizi plačil. In potem še, ko gre za posredno upravljanje in finančne instrumente ter uporabo sredstev. Veliko programov spodbujajo države članice s pomočjo teh instrumentov, kot je recimo Junkerjev načrt. Zato bi se bilo vredno spustiti tudi v določene podrobnosti glede tega, morda danes, no takdaj drugič. Potem še eno tveganje, ki ga tu opažam, imamo krizo plačil, imamo porabo finančnih instrumentov za proračun in na to še Tretje tveganje spremembe pri vnaprejšnjih ocenah. Pravkar smo spremenili pripravo programov na podlagi Junkerjevega načrta, kar pomeni, da smo morali prilagoditi tudi vnaprejšnje ocene za večleti finančni okvir. Zdaj imamo tu še begunsko krizo, ki se je pravzaprav pričela že pred petimi leti. Kriza na jugu Evrope tudi teče že več let. Vsega tega se vsi zavedamo. kriza je pravzaprav pred nami, mi pa jo namerno ignoriramo. Tudi zaradi begunske krize bomo morali spremeniti naše prioritete, kot je dejala že gospa Georgijeva. Ko gre za prednostne naloge v praksi, moramo biti prožnejši tudi pri proračunu. Hkrati pa to pomeni tudi, da je treba prilagoditi vnaprejšnje ocene, cilje, pa tudi, da je treba prenesti sredstva iz ene proračunske vrstice v drugo, recimo vrstico za begunce. Katera so torej tveganja povezana s tem žongliranjem sredstev in spremembami, ki jih bo treba izvesti v proračunu? Bo svet izvajal te spremembe? S svet ni preveč navdušen na tem, da bi prispeval eh, k načrtom za begunce v okviru Junkerjevega načrta. Torej, pred nami so nove izzivi, ki ste jih ustrezno osvetlili. Zdaj pa me zanima, kako se bomo s temi izzivi spopadli. In ko gre za trende in napake. vidimo, da potrebujemo sistemske spremembe. In to ste že omenili. Treba bo prilagoditi večletni finančni okvir, zagotoviti določene spremembe. Potem imamo tu še vprašanje lastnih sredstev. To tudi podrobne opisujete v svojem poročilu, o tem je govorila tudi komisija, ampak zdi se mi, da komisija ignorira nekatere izmed teh rastočih tveganj, s tem pa se bo treba spopasti. Uh, Se mi pa zdi, da je zdaj pravi čas, da spremenimo sistem, tako da bomo zagotovili pristop na podlagi rezultatov. Strategija Evropa 2020 je okvir za upravljanje nacionalnih ciljev. Podarili ste, da je tudi sicer eh, pri tem sistemu nekaj slabosti. Zdaj poskušate uštevilčiti zadeve in pripraviti ustrezne kazalnike, ampak kot ste dejali, skladi se ne izkoriščajo dovolj v nekaterih državah članicah, ni popolne absorpcije sredstev. Tudi, ko gre za tradicionalne in preprostejše programe. Zdaj pa še hvala komisiji za njihovo delo in entuzijazem pri poskušanju, pri poskusih, da se ti sistemi izboljšajo. A ko gre za absorpcijo sredstev, ko gre za črpanje sredstev in skladov, me zanima, kako bi to lahko izboljšali, recimo z neposrednimi programi, z Junkerjevim načrtom. agencije bi morda s tehnično pomočjo lahko pomagale upravičencem, da ustrezno črpajo sredstva. Imam pa občutek, da agencije tega dela ne upravljajo. In zato se sredstva ne črpajo, zgladi se ne uporabljajo in zato nastanejo težave. V zvezi s finančnimi instrumenti pa bi zastavila vprašanje komisiji. Kaj nameravate storiti? Zdaj imamo Junkerjev načrt, s katerim se finančni instrumenti v okviru proračuna uporabljajo bolj. Evropsko računsko sodišče pravi, da se sredstva ne uporabljajo dovolj. Mene pa zanima, kako se bomo soočili s temi težavami in tveganji, ko gre za finančne instrumente. Hvala. Kolega Džanecki za EKR je naslednji. Hvala, gospa predsednica, gospa eh, predsednica, gospod predsednik, kot član EKR pozdravljam vse druge člane EKR. Kar se tiče stopnje napak za leto 2014 pri plačilih, ta znaša 4,4 odstotka. To je pravzaprav zelo blizu stopnje napake iz leta 2013 ko je ta znašala 4,5 odstotka. No, vsa, lahko smo veseli, da ta stopnja ne rase. Zanima pa me, zakaj je na praktično isti ravni. Že skoraj več let. Morda gre za zgodbo, ki se ne bo nikoli končala. To je treba povedati komisiji in organom držav članic. Torej, komisija in organi ter revizori so uporabili vse informacije, ki so jim na voljo. Bistven delež napak bi se lahko odkril, preprečil in odpravil že prej, preden so bile te zagrešene, če bi se vse informacije ustrezno preučile. Potrebujemo torej bolj aktiven pristop na strani držav članic. Še pomembneje pa je na strani komisije vsaj po mojem mnenju. Hvala Evropskemu računskemu sodišču za osvetlitev novega pristopa. Po našem mnenju gre za nov začetek dela. Hvala. Ste končali? Očitno se opravičujem. Kolega Tojro v imenu Alde je naslednji. Äh, Hvala, gospa predsednica. Tudi sam bi se v imenu skupine Alde najlepše zahvalil predsedniku Kalderi in celotni ekipi Evropskega računskega sodišča. Ne samo za poročilo, ki so ga predstavili zdaj, temveč za celotno delo, ki ga upravljajo vse leto z vsemi posebnimi poročili. Vtis imamo, da, pri, da so pri tem letnem poročilu se zares potrudili, ga dobro strukturirali in da eh, so van vključili vse potrebno. Že drugi kolegi so povedali veliko pravilnih in ključnih stvari, zato bi se osredotočile na nekaj točk. V preteklosti smo se dolgo ukvarjali z vprašanjem metode ocenjene stopnje napak, eh, tudi poročevalka je že spregovorila o tem ko gre za vprašanje, kako bi se lahko sistem zamenjal z novim, ki bo temeljil na rezultatih. Tudi računsko sodišče je pripravilo predloge v zvezi s tem. Zdaj imamo ustrezno podlago, se nam pa postavlja vprašanje, kaj pravijo pri ocenjeni stopni, kaj pravijo ocenjene stopnje napak. Torej, prišlo je do določenih učinkov, zdaj s tem, kar je Evropski parlament zahteval. To se mi zdi dobro in bi želel še enkrat povdariti. Pravite, poročate o tem, da so korektivni ukrepi, ki jih organi držav članic izvajajo, ki so jih izvedli skupaj s komisijo. In to je, bilo, to je bila bistvena zahteva poročila o zrečnici pred nekaj leti, da komisija izvede korektivne ukrepe, kar je zdaj vodilo v to, da se je ocenjena stopnja napake znižala. Brez teh korektivnih ukrepov bi znašala 5,5 odstotka, s korektivnimi ukrepi pa zdaj znaša 4,3 odstotka. To se mi že zdi pomembno sporočilo. Šlo je za eno izmed osnovnih zahtev Evropskega parlamenta, da komisija prevzame svojo odgovornost in pri eh, deljenih pristojnostih z organi držav članic poskrbi za to, da se sredstva porabljajo bolje in tudi zaradi tega se je zdaj stopnja napake znižala. Toliko slabše pa je zdaj, da na nekaterih področjih, recimo pri regionalni politiki in razvoju mest, pa tudi pri razvoju podeželja, zdaj opažamo, da bi s še boljšo uporabo korektivnih ukrepov že zdaj, torej leta 2014, tam relativno visoko stopnjo napake 6,1 odstotka, torej na področju regionalne politike in razvoja mest in 6,2 odstotka pri eh, razvoju podeželja, bi se lahko ta stopnja znižala na senzacionalen odstotek 3,9. Če si zdaj ogledamo ogromen obseg sredstev v teh proračunskih vrsticah, bi lahko že dosegli bistven učinek. Sicer že, eh, še vedno imamo primankljaje pri izvrševanju, še vedno bi lahko vse skupaj optimizirali in to bi povzročilo, da bi se sredstva porabljala bolje, torej sredstva davkoplačevalca, da bi se ta porabila na pravih mestih, če bi se le preprečile napačne naložbe. Omenili ste tudi nekaj primerov v svojem poročilu, eh, kar odraža tudi delo naše skupine ALDE. Europe 8 je bila za nas eh, bistvena tema v zadnjih nekaj letih, tudi to ste omenili, tudi vprašanje napačnih naložb v prometno infrastrukturo, slavna pristanišča, kjer ladje ne pristajajo, eh, ceste s cestninami, kjer avtomobili skoraj da ne peljejo, napačno grejene ceste. Vse te napake ste omenjali v poročilu. To so pomembne točke in mi kot eh, odbor za nadzor proračuna tu pričakujemo od komisije, da bo vnaprej prepoznala te pomankljivosti in jih odpravila. Eh, ter morda tudi zahtevala povračilo finančne pomoči v državah članicah. Se mi pa zdi, da je ključnega pomena, da v prihodnosti sploh preprečimo, da pride do takšnih napačnih naložb. Še nekaj bi rad omenil in sicer primer o sedmem okvirnem programu za raziskovanje, kjer je osvetljeno, kjer, kako lahko recimo malo oziroma srednje veliko podjetje izvede projekt recimo z 12 partnerji, eh, ki pravzaprav, ker pravzaprav do tega sploh ne bi bilo upravičeno. Predstavljam si MSP, ki je vse upe položilo v Evropsko unijo. Eh, misli si, da lahko dobi pomoč na koncu pa mora ugotoviti, da so splošni stroški, eh, stroški, ki pravzaprav niso upravičeni in bodo morda od njega celo zahtevali sredstva nazaj. In zato je treba zagotoviti ne samo z vidika prave porabe sredstva, temveč tudi eh, z vidika tega, da se prepreči izgub ogleda Evropske unije, da se kaj takega sploh ne pripeti, torej da se uloži zahtevek, na koncu pa se ugotovi, da ta sploh ni bil upravičen in da zaradi tega pride do negativne komunikacije strani Evropske unije. In za konec še ena točka, ki bi jo želel omeniti, kar se tudi eh, obravnavali v svojem poročilu, torej osredotočenost na učinkovitost in vprašanje, kako naprej v prihodnosti. Uh, komisarki, podpredsednici gospe Georgijevi smo zelo hvaležni. Eh, na podlagi, da je sledila poročilu, ki je bilo v veliki večini sprejeto v parlamentu in ga upoštevala. Se pa izpostavlja, da v že izpogajanem sistemu, torej Evropa 2020, bi lahko kaj storili bolje, tudi recimo s partnerskimi sporazumi. Zato bi sam želel poslati jasno zahtevo naše skupine Alde, da že zdaj pričakujemo, da tisto, kar bi se lahko storilo v okviru, ki ga imamo, torej uh, proračunske vrstice in programi, da se bolje uskladijo s cilji strategije Evropa 2020 najpozneje do umestnega pregleda večletnega finančnega okvira bi se moralo to zagotoviti, da se to upošteva pri umestnem pregledu in da se programi racionalizirajo ter uskladijo s cilji strategije, ki jih ta vključuje. Poročilo že navaja nekaj sklicev na to, kaj bi lahko komisija storila skupaj z državami članicami in to bi tudi sam želel še enkrat povdariti kar je pravzaprav storila tudi že poročevalka gospod Labajeva. Hvala. Zadiguje se jih nimam. Zaguje ne vidim nikogar. Zdaj pa barsta za zelene. Ehm, Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej bi se rad zahvalil računskemu sodišču. Mislim, da smo dobri zavezniki. Evropska komisija, parlament, ta odbor in sodišče opravljate odlično delo in cenim vaš trud. Vedno bolj se posvečate ne zgolj kvantitativnim podatkom, ampak eh, kakovosti projektov, ki jih eh, financiramo z evropskimi sredstvi. Hvala torej za vaše delo. Vseeno pa moram povedati, da v tem odboru sedim že 16 eh, let, tokrat že 17-ič berem letno poročilo računskega sodišča. Nisem cinik, nisem pesimist. Na srečo seveda, zato ker eh, v nasprotnem primeru ne bi tako entuzijastično sodeloval v teh razpravah in sedel tukaj v odboru. Ampak zdi se mi, da so se odnosi med institucijami v teh zadnjih 17 letih precej izboljšali. Leta 1999 eh, nismo izdali razrešnice komisiji, naprimer. To so bili slabi časi odnosi s komisarji in pripravljenost komisarjev, da eh, se vdeležujejo dialoga v tem odboru, je nekaj, kar se je brez dvoma izboljšalo v zadnjih letih. Zahvalil bi se rad komisarki Georgijevi, ki vedno odprto pristopa eh, k temu odboru, vedno nam prisluhne, vedno je pripravljena z nami sodelovati. Vedno je pripravljena odgovarjati tudi na naše vprašanje, tako da hvala tudi vam. Seveda nisem prebral celotnega dokumenta, včeraj sem prebral eh, tisti dokument s povzetkom. Če eh, se ne motim, bomo eh, kmalo podali izjavo za medije in spraševal sem se, kaj vključiti to izjavo. Morda je malce treba spremeniti številke glede na lansko letno izjavo, to pa je to morda bom dodal opombo, to je besedilo iz prejšnjega leta in eh, iz leta enega leta prej. In to bo dovolj. Gospa Gergeva, rekli ste, da moramo pridobiti zaupanje državljanov. Dejali ste tudi, da do sistemskih eh, sprememb ne pride čez noč, da moramo narediti več korakov naprej, dan in noč. Vprašal sem se, če je to trend, če moramo eh, dan za dnevom delati na tem, se truditi, kdaj bomo dosegli stopnjo napak 2 eh, eh, odstotka. Čez desetletja. To ni ravno optimistično. Imam nekaj vprašanj, o tem bomo razpravljali tudi v Strasburu na plenarnem zasedanju zdi se, da imajo države članice veliko odgovornosti, 80 odstotkov izdatkov je v njihovih rokah, sami ste izpostavili tista področja, kjer je strategija eh, izterjave eh, sredstev uspešna in eh, zato smo ohranili stopnjo napak na 4,4 odstotke. Drugače bi bila ta stopnja višja v letnem poročilu pravite, da bi v primeru, da bi države članice uporabile vse informacije, ki jih imamo na voljo, lahko to stopnjo napak znižali na uh, manj kot 4 odstotke, 3,4 odstotke na primer. Nisem prebral celega dokumenta, to moram povdariti, ampak zanima me, gospod Kaldera, katere države članice uh, opravljajo najslabše eh, delo in katere države članice uh, Eh, imajo največje težave. To me zanima. Morda bi morali stopiti v stik s temi državami članicami, zato da bi skupaj ugotovili, če lahko razmere izboljšamo. Seveda na prijateljski ravni, prijazno. Imam tudi vprašanje za gospo Georgijevo. Gre za proračun za leto 2014. za proračun in za boj proti eh, goljufiji ste odgovorni zgolj nekaj več kot eh, eno leto, tako da na vas ne moremo kazati s prstom. Niste namreč odgovorni za proračun za leto 2014. Ampak naslednje leto bomo v eh, drugačni situaciji, če ne bo prišlo do izboljšav. Tako da bomo morali imeti politično razpravo o tem. Zanima me, katere ukrepe sprejemate. To je drugoletno poročilo, ki ste ga prebrali, obstaja dialog med eh, vašim kabinetom, vašim uradom in sodiščem, tokrat že drugič stopate v ta postopek in zanima me, če ste v zadnjem letu sprejeli kakšne specifične ukrepe za to, da bi napredovali, za to, da bi naredili korak naprej. Morda to ne bo skok naprej, ampak vsaj korak naprej. Zanima me, če bi lahko zagotovili vsaj izboljšavo pol odstotka, zato da bi se lahko bolj učinkovito borili proti euroskeptiku. In drugič, kateri ukrepi, in vem, da je to zelo uh, pereča tema in da ni preprosto odgovoriti na ta vprašanja. Uh, v tem odboru za proračunski nadzor se o tem pogovarjamo namreč že zadnjih, zadnjih deset let. Zanima me torej, kakšni specifični ukrepi bi lahko zagotovili, da države članice dobro upravljajo eh, svoje naloge. Kaj nam svetujete? Slišali smo izjave finančnih eh, ministrov, vse skupaj je bilo potisneno na raven ministrov, ampak zdi se mi, da je to že četrtič, da smo v tej situaciji. V poročilu piše, da države članice imajo, imajo informacije, da lahko vidijo, kje Eh, je prišlo do eh, napak, kaj lahko naredimo? To so moje vprašanja, gospod Kaldera, gospa Georgieva. Nočem biti pesimističen, eh, nos, nočem biti ciničen, ampak priznati moram, da so ukrepi sedaj nujno potrebni. V teh težkih časih, ki jih preživlja Evropa, potrebujemo pozitivno sporočilo za naslednje leto. Hvala. Hvala. Gospod Valje, v imenu FDD, kot zadnji v imenu političnih skupin. Čujo anch'io la Corte dei Conti per il lavoro. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvalil bi se rad tudi računskemu sodišču za delo, ki ga opravlja. Poleg dokumenta, ki ga imamo na mizi, eh, imamo dostop tudi do drugih informacij, ki so zelo uporabne. In eh, vsi ti elementi iz študije bodo izboljšali naše politično eh, delo. Začel bi z vprašanjem, ki se ga je dotaknila že podpredsednica Georgieva. Gre za vprašanje beguncev. V tem trenutku je jasno, da je to ena izmed najbolj perečih tem, ki jih moramo spremljati, se v njih pogovarjati in jih rešiti. Veliko denarja smo že uložili v to področje. In eh, mene skrbi pomankanje nadzora nad temi sredstvi. Videli smo, kaj se dogaja pri eh, uporabi sredstev za begunce v Italiji. Nočem, da druge države, tudi zunaj eh, meja Evropske unije, prišle v težavno situacijo. Biti moramo preventivni pri našem ukrepanju izogniti se moramo zlorabi teh sredstev. Govorim naprimer o Turčiji in o drugih državah, ki so prejele veliko sredstev, naprimer tudi predpristopnih sredstev. Ugotoviti moramo, kaj se dogaja, spremljati moramo eh, porabo sredstev in zagotoviti ustrezen nadzor. To je nujna situacija in ko jo rešujemo, ne smemo ustvariti še ene nujne situacije. Previdno moramo porabljati ta sredstva eh, in poskrbeti moramo za ustrezen nadzor. Pri javnih razpisih eh, smo videli, kaj se je dogajalo, naprimer neposredna eh, nepovratna sredstva, pomankanje transparentnosti in tako naprej. Obiskali smo eh, nekaj krajev, poskušamo tudi zagotoviti ustrezno upravljanje sredstvi. In državljani so tisti, ki lahko sodelujejo pri tem proračunu na osnovi eh, participatorne politike. Državljane vabimo, da z nami upravljajo ta nadzor, da z nami skrbijo za ustrezno izvajanje proračuna. Eh, številne politične stranke, številne države so zgradile zidove med eh, institucijami in državljani. Mi pa počnemo ravno obratno. Te napake so uh, odraz pomankanja transparentnosti in zato moramo državljane povaba, povabiti v institucije. Če z njimi ne bomo sodelovali, če jim bomo zaloputnili vrata v obraz, potem ne bomo izboljšali situacije, potem ne bomo izboljšali, naprimer, eh, kazalnikov smotrnosti, potem ne bomo sprejeli ustreznih ukrepov in tako naprej. Slišali smo, eh, kaj se je dogajalo pred 16 leti, naprimer. Uporabiti moramo nove instrumente, ki jih imamo v rokah, zato da sodelujemo z državljani. Uporabiti moramo socialne medije, internet in tako naprej. Državljani morajo prav tako imeti dostop do podatkov o porabi proračuna. Oni so tisti, ki so namreč eh, pomembni. Gre tudi za njihov denar, ne za denar političnih strank na to vprašanje carinskih dajatev. Komisija je lani izdala smernice in računsko sodišče je eh, ponovno govorilo o eh, revizijah v državah članicah. Govora je naprimer o obravnavi blaga, ki eh, je bilo izpostavljeno carinskemu nadzoru v drugih državah članicah. V druge države članice prihaja na tisoče kontejnerjev, eh, včasih vsebujejo tudi blago, ki je lahko nevarno zdravju in tako naprej. Zato je nadzor pomemben in komisija mora zagotoviti določene smernice za države članice, natančne smernice, drugače se lahko znajdemo v zapleteni situaciji. Lahko namreč eh, škodimo zdravju naših državljanov zaradi dobička. Paziti moramo na blago, ki prihaja iz tretjih držav. Zagotoviti moramo ustrezne nadzorne ukrepe, ki so jasno definirani. Očitno gre zgolj za vprašanje dobička in eh, ta nadzor se ne izvaja. Regije v Italiji so me obvestile o vprašanju jamstva za mlade. Nekatera zagonska podjetja, tako imenovani start-upi, potrebujejo ta sredstva. Potrebujejo sredstva za mlade, ki se usposabljajo, Eh, ki tako izboljšajo svoje eh, znanje in eh, usposobljenost. Regije pa ne plačujejo teh zagonskih podjetij, kar pomeni, da so v zelo zahtevni finančni situaciji, ki lahko traja šest ali pa sedem mesecev. Zelo pomembno torej je, da komisija pozove države članice in regije, da plačujejo ta sredstva redno, da ne zamudajo, zamujajo tudi infrastruktura je pomembna. Eh, financiranje projektov eh, za avtoceste ali pa železnice, naprimer, to so pomembne teme. Takšni projekti bi morali plačati sami eh, zase. Če ocena učinka ni bila ustrezno opravljena, kar se tiče ekonomskih vprašanj, kaj se bo potem zgodilo? Nekako moramo zagotoviti, da bodo naše naložbe profitabilne. Bistvenega pomena je za Junkerjev načrt, da opravljamo ta nadzor. Ex ante nadzor je pomemben. Predhodni nadzor je pomemben, drugače bomo morali uložiti eh, uh, še več denarja, kljub temu, da smo veliko denarja že poslali v te projekte. S tem odpiramo vrata organiziranemu kriminalu, ki pogosto sodeluje pri takšnih velikih javnih eh, razpisih. Na koncu pa eh, stroške prevzamejo davkoplačevalci. Vse to izpostavljamo in upamo, da bo do države članice skupaj s komisijo sodelovale, zahvaljujoč eh, delu tega parlamenta in tudi tega odbora. Izboljšati moramo sistem, ker je to eh, tisto, kar potrebujemo. Bistvenega pomena je, da smo stoodstotno pregledni, da sodelujemo z državljani znotraj evropskih institucij na ravni držav članic. Če bomo zgolj zaprli vrata Eh, državljanom, potem nikoli ne bomo učinkoviti in smotrni. Moja rešitev je torej, da eh, sodelujemo z državljani pri porabi, tako bomo zagotovili tudi boljšo smotrnost. S tem je konec kroga govornikov imena političnih skupin. Iz ENF ni nikogor, še deset vas je na seznamu govornikov, zato vas lepo prosim, da se omejite na dve minuti, kolega Celer, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednica. Bomo poskusili. Veliko smo že slišali. Jaz se bom samo še zahvalil predsedniku Kalderi in računskemu sodišču za to podrobno poročilo, ki vsebuje zelo veliko podrobnosti. Na voljo imamo tudi veliko posebnih poročil in to samo dopolnjuje podatke, ki jih dobimo. Hvala lepa torej. Včeraj zvečer sem dobil poročilo. Seveda ni mogoče iti v podrobnosti, ampak eh, nekaj mi je padlo v oči, na to so opozorili že kolegice in kolegi. Pri stopni napak ni sprememb, gre za novo obračunsko leto, ampak številke so enake kot v preteklih treh letih. Odkud prihajajo napake? Še enkrat smo videli, odkud to prihaja postavlja se vprašanje deljenega upravljanja in tudi države članice so tista črna skrinjica, kaj ti ne zagotavljajo zanesljivih podatkov. Zato mislim, da bi lahko sprejeli predlog Ingeborg Gresle, naše predsednice, potrebujemo nacionalne parlamente kot partnerje, kajti drugače se ne bo spremenilo nič. Mi tukaj pozivamo k spremembam, ampak mislim, da brez kolegov v nacionalnih, v nacionalnih parlamentih ne bomo dosegli nič. Sodelovati moramo z njimi, povedati jim moramo, da gre za denar njihovih davkoplačevalcev v njihovih državah članicah in oni morajo prevzeti del odgovornosti za razumno porabo finančnih sredstev, drugače ne bo šlo. Leto 2014, mislim, da je to še vedno eno. Leto, ko smo bili v prehodu iz starega obdobja financiranja v novo, večina obračunov na področju velikih sektorjev, kot so kohezijska politika, kmetijstvo, okvirni program za raziskave in tako naprej. Ti izračuni temlijo na stalih okvirnih obdobjih, novih obračunov še nismo dobili, nova partnerstva so bila sklenjena šele na začetku letošnjega leta in operativni programi so začeli teči šele letos, dokler to ne bo v projektnem um, v projektni fazi. O tem ne bomo mogli govoriti, to bo šele leta 2016. Mislim, da bi morali razmisliti o tem, kaj se dogaja s strategijo Evropa 2020. Star, stari programe financiranja temelijo na Lizbonski strategiji. Strategija 2020 je sicer nova, ampak vključuje stare programe. Zdaj smo v letu 2015, drugo leto bomo v letu 2016. 2020 ni tako dalek stran. Kako je z doseganjem ciljev? Kritični bi morali biti, kaj te računsko sodišče ugotavlja, da sedaj, ko govorimo o novih partnerstvih na področju operativnih programov, partnerstv med državami članicami in Evropsko unijo, ugotavljamo, da cilji 2020 sploh niso vključeni v to, čeprav je tako zapisano v uredbah. Zato mislim, da bi tukaj morali nekaj storiti. Še posebej bi morali umestni pregled izkoristiti za to, da ugotovimo, kako bi zadeve lahko spremenili, zato da bi na podlagi trenutnih razmer eh, zadeve spremenili. Zadeve bi morali na novo zasnovati. Dobro. Pozvati moramo k temu, da je treba paziti na to, da se denar seveda porablja učinkovito in smotrno. Pri zamudah pri plačilih komisija oziroma računsko sodišče piše, da je komisija dala sredstva na razvoljo državam članicam, ne da bi preučila možnosti za ulaganje. To je vedno problem pri smotrnosti proračuna. Računsko sodišče piše, da so rezultati doseženi slabi, ampak zaradi tega države članice ne izgubijo rezerve. Kolegice in kolegi, kaj smo storili pred nekaj tedni? Imeli smo državo članico, ki je za eno napako poskrbela, da so dobili rezervo, ne da bi upoštevali ustrezna pravila. Plačila smo zagotovili v okviru unaprejšnjega financiranja, ne da bi bilo jasno, da je treba doseči naložbene cilje. Mislim, da bi morali pogledati tudi sebe. Hvala. Kolegice in kolegi, lepo prosim, ne jemljite si vzora po gospodu Celerju, bodite krajši. Gospod Pirinski. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kratek bom. Izpostavil bi rad tri točke. Gospod Kaldera je podal zelo zanimivo eh, predstavitev in eh, na to se bom navezal. Prvič, mislim, da gospod Kaldera pravilno izpostavlja cilj teh ukrepov. Obstajata dva vidika. Prvič, Evropska unija mora bolje vlagati sredstva iz proračuna pomembno je tudi, da to počne hitreje. In drugič, kateri so izzivi za, kateri so izzivi za doseganje takšnega kompleksnega cilja, eh, kar je malce kontradiktorno. No, imamo stalno visoko raven eh, napak. Preveč denarja se porablja eh, tako, da se kršijo pravila. In uh, s tem prihajamo na še eno izjavo v predstavitvi gospoda Kaldere. Večina operativnega uh, eh, porabljanja denarja je inherentno tvegana. Veliko je odvisno od informacij končnih prijemnikov, ki so zelo različne. Gospa predsednica, že vi ste uvodoma povedali, kako pomembna je kakovost informacij. Ravno zato je pomembno, da ohranimo tveganje nizko, da nadziramo tveganje. In nekaj napredka smo že dosegli. Zmanjšali smo ocenjeno stopnjo napak za 1,1 odstotka. Predvsej več bi lahko naredili, če bi države članice uporabile informacije, ki jih imajo na voljo. In gospa predsednica, omenili ste izjavo o zanesljivosti. Sprašujem se, če je primerno, da se vsi skupaj spomnimo na eh, idejo o nacionalnih ide, eh, izjavah o zanesljivosti. In tretja stvar, gospod Kaldera je nas, zakonodajalce, spomnil na našo odgovornost. Prvič, zagotoviti moramo, da so scheme porabe sredstev jasno določene, kar se tiče ciljev. Drugič, to je prav tako pomembno, jasno moramo določiti tveganja, ki so še sprejemljiva eh, pri tovrstnih projektih. In še tretjič, zagotoviti je treba preglednost evropskih politik, ki se ne financirajo popolnoma iz eh, evropskega proračuna. Finančna tveganja ne smejo biti previsoka in ne smejo biti izven eh, javnega nadzora in eh, izven revizije. Se pravi, čujem, da sem bil malce daljši, gospod predsednica. Hvala. <laughs> Ja, jaz bi vas samo pohvalila. Tudi sama sem se uvrstila na seznam govorcev in uh, oprbi se na svojo najljubšo številko. Tri četrtine sredstev iz projektov uh, dosežejo deloma cilje. V celoti jih dosežele 48 odstotkov, torej niti polovica. Ena četrtina projektov pa ne doseže sploh nič. Zato bi predsednika računskega sodišča pa vprašala, kako je s to preostalo četrtino. E, smo jim sredstva dali kar tako, takšne projekte poznamo in e, zdaj samo upam, da nas nihče od davkolačevalcev ne posluša. Mislim, da bi si že morali malce razložiti te številke, kaj je s to preostalo četrtino. V strukturnih skladih se vedno počnejo stvari, ki jih morda bolje sloh ne bi bilo početi in potem beremo, da pri teh eh, sredstvih eh, sploh niso ustrezno izpolnjena merila. In potem se sprašujemo, kako pri rasti in delovnih mestih dosežemo tako malo. Glavni cilj je, da zagotovimo delovna mesta eh, sredstvi Evropske unije, ampak tega cilja potem sploh ne upoštevamo dovolj. In gospa podpredsednica, kakšni so vaši zaključki pri tej številki ena čez zina projektov? In potem bi gospod podpredsednico, še pa vprašala, kako je z neposrednim upravljanjem. Skrbi me, da v teh 21 letih eh, pravzaprav pri komisiji beležimo isto stopnjo napake kot pri državah članicah. Tako da se je o tem že treba pogovoriti. Potem še eno vprašanje za gospod podpredsednico, odstavek 667, torej eh, sredstva iz EIB. V tem ostavku 667 piše, da sploh nimamo nadzora nad sredstvi, ki jih izdaja EIB. E, saj recimo, če gre do sredstva iz strukturnega sklada, se jih na terenu ne sme kontrolirati, tega ne sme nadzirati niti računsko sodišče in potem se postavlja vprašanje, kdo to sploh spremlja. Hvala lepa, zdaj pa še kolega Novakov za dve minuti. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod. Uh, Kaldera, gospa podpredsednica komisije. Sam nimam toliko bogatih izkušenj kot eh, drugi, ki so se oglasili. Sem namreč najmlajši eh, poslanec v tem Evropskem parlamentu, ampak mislim, da je to tudi moja prednost. Kar se tiče porabe sredstev iz Evropskega proračuna, je odbor eh, za proračunski nadzor najboljši prijatelj državljanov in državljank skupaj z računskim sodiščem in komisijo imamo en sam cilj, da 150 milijard eh, prevedemo v vidne rezultate. Včeraj smo šli čez 4000 strani eh, številk pred trialogom. Kaj to pomeni za ljudi zunaj te dvorane? Popolnoma nič. Sem so nas namreč poslali zato, da mi opravimo to nalogo in da pokažemo, kakšne rezultate smo dosegli. Sam menim, da tukaj v odboru kont v parlamentu, v komisiji in v eh, računskem sodišču eh, mi smo tisti, ki moramo zagotoviti dejanja, ne smejo zgolj, ostati zgolj pri besedah. Smo nekakšen eh, predsednik podjetja eh, in v najboljši možni meri moramo porabiti denar, ki ga imamo na voljo. Nekaj komentarjev imam. Potrebujemo proračun, ki je morda uh, manj naphan s prioritetami, ampak so te jasnejše, tako kot je dejala že gospa Gerogeva. Osredotočiti se moramo na uh, uspešnost poslovanja. Ne smemo financirati želja ali pa san. Financirati moramo potrebe državljanov. Definirati moramo uh, in financirati tudi potrebe podjetij. In če želimo čim prej priti do tega cilja, potem potrebujemo manj birokracij, manj vrst in manj postopkov. Prepričan sem, da večina kolegov in kolegic razume, da bomo kmalo morali začeti govoriti tudi o lasnih sredstvih Unije. Prepričan sem o to. Verjetno to še ne bo naslednje leto ali pa eh, leto pozneje, ampak o lastnih sredstvih Unije bomo morali govoriti, zato ker plačila, uplačila držav članic preprosto niso stabilna v tem trenutku. Naj sklenem. Smo na pravi poti. Skupaj moramo stopati po tej poti. In v Nemščini imamo dobro eh, besedo za to. Eh, Waffenbruder, Waffengeschwester. Skupaj Eh, komisija, eh, računsko sodišče in odbor kont moramo sodelovati, zato da zmanjšamo te stopnje napak in zato da v najboljši možni meri izkoristimo ta proračun. Eh, pri vašem brudar in švester imam svoje mnenje, torej bratje v rožju. Kolega Von. Yeah, uh, you, Chair. Can I, uh... Najlepša hvala, gospa predsednica rad bi se zahvalil tudi računskemu sodišču, komisarki in eh, naši poročevalki za vse prispevke. Seveda je dobro, da so račun, eh, računovodski izkazi ponovno sprejeti, da je vse v redu in da eh, ni pomembnih eh, bistvenih napak pri porabi sredstev. Dobro je, da je eh, predsednik računskega sodišča izpostavil tudi dejstvo, da napake niso nujno goljufija. V eh, povzetku, ki smo ga prebrali včeraj, eh, smo videli, eh, da od 12 tisoč transakcij zgolj 22 primerov lahko označimo kot goljufije. Situacija se torej stabilizira in uh, celo izboljšuje. Imamo nekaj dobrih novic, ki nam jih je posredovalo eh, računsko sodišče. Še vedno imamo stopnjo eh, napak 4,4 odstotke in dobro je, da na 14. strani eh, povzetka najdemo pregled teh napak. Na tej podlagi bomo lahko delali, osredotočili se bomo lahko na tiste najpogostejše napake, kar pomeni, da jih bomo lahko v prihodnosti zmanjšali na eh, deseti strani povzetka je govora o eh, nadgrajenem eh, revizorskem pristopu. Zanima me, če bi lahko predsednik sodišča kaj več povedal o tem, pojasnil, zakaj gre. Če želimo zmanjšati napake, gospa predsednica, potem moramo poskrbeti tudi za poenostavljanje, poenostavitve. To je pomembno za države članice, regije, revizorje in upravičence, za vse v novih programih, naprimer na področju kohezijske politike, eh, je morda še prezgodaj, da bi lahko ugotavljali, če so novi poenostavitveni eh, postopki, naprimer ekohezija, skupne smernice in eh, pavšalne vsote, dobri ukrepi, ki bodo zmanjšali napake. Bomo videli verjetno naslednje leto. Na koncu Eh, bi se rad dotaknil še eh, pomena proračuna, ki je osnovan na uspešnosti poslovanja, na eh, dosežkih. Pomembno je, da lahko dejansko merimo to uspešnost poslovanja. Strinjam se s poročevalko in s komisarko, ki pravita, da potrebujemo več podatkov o tem. Točno moramo definirati, kaj bomo merili in kako bomo to merili. Če želimo meriti Eh, smotrnost poslovanja, potem potrebujemo te podatke. Skupaj s komisijo in sodiščem se moramo o tem pogovarjati in poskrbeti za ukrepe v prihodnosti. Eh, parlament in odbor KONT pa želi, da pri tem sodelovati. Hvala. Kolega Ashworth, dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica. Nekateri smo že zelo dolgo v tem odboru in tisti ki smo tukaj že zelo dolgo, vemo, da je to poročilo zelo podobno tistim iz preteklega leta in iz let, ki so bila predtem. Poročilo se posveča združljivosti. In zato se vsako leto vidi, da enaka področja kažejo enake pomankljivosti. In pogosto so te pomankljivosti, povezane z kompleksnostjo operacije. A ne bi bil zdaj čas, da razmislimo o spremembi načina dela? Povedati želim dvoje. Kar zadeva kompleksnost pravil. Tukaj bom sedaj govoril v imenu svoje funkcije na področju kmetijstva. In povedati moram, da je reformirana SKP 15 odstotkov bolj zapletena kot tista, ki smo jo imeli prej. Zato dejansko samo vabimo napake. Ali ne bi izdobil čas, da razmislimo o poenostavitvi teh pravil, če govorimo o področjih, kjer so napake konsistentne, potem bi morali razmisliti še o nečem, če ne moremo zagotoviti izvajanja programov brez napak, potem bi morali razmisliti o tem, da bi jih preprosto odpravili, kajti ne moremo se privoščiti, da vsako leto dobimo enako stopnjo napak. Čas je, da nekaj spremenimo. Zakaj o tem govorim? Danes je nekaj drugače in sicer imamo omejen proračun. Ne gre za sod brez dna. Zato je čas, da se posvetimo večji urednosti za denar, večji dodani urednosti za evropejce in zato pozdravljam željo komisarke, da bi se posvetili računu, ki temeli na rezultatih. Zato pozdravljam delo računskega sodišča. Vendar, podati želim komentar kolegicam in kolegom o tem odboru, poslancem v parlamentu, vi, kolegice in kolegi, da delate v okviru Lizbonske pogodbe. Ste so zakonodajalci, ampak prevzemate tudi so odgovornost. Svojega dela pa niste spremenili. Poslanci niso vključeni v delo sami, samo. Poslanci odločajo o porabi sredstev, ne sodelujejo pa pri pripravi tega. Zdaj je čas, da bodo tudi poslanci imeli večjo vlogo. Zdaj je čas, da bodo imeli več nadzora. Kajti, če bo do poslanci lahko zagotovili več nadzora, tako bomo povečali preglednost in odgovornost. Vendar, najbolj pomembno pa je, da spremenimo kulturo porabe v okviru evropskih institucij. Hvala. Gospod Šoltes, dve minuti. Gospod predsednik, hvala za besedo. Gospod eh, predsednik računskega sodišča Kaldera, eh, lepa zahvala za eh, poročilo sam za razliko od kolega Barta in nekaterih drugih poslancev imam zelo kratek eh, čas v tem eh, parlamentu, pa vseeno, če primerjam razpravo od lanskega leta za 2013 in letošnjega, se nekatere stvari eh, kar ponavljajo. Predvsem si vsi želimo, da bi bila stopnja napak nižja, vsi si želimo, da bi bili pri ocenjevanju ciljem usmerjenega proračuna bolj uspešni, bolj učinkoviti ampak eh, in da bi seveda eh, pravila čim bolj poenostavili, ampak nekako se stvari eh, ne premaknejo tako hitro, kot bi si vsi želeli. Ampak tisto, kar bi želel v tej minuti, ki mi je ostala, podariti je naslednje. Imamo malo manj kot 150 milijard na voljo, ki jih moramo razporediti za različne prioritete. To seveda je tudi predmet ocenjevanja, Evropskega računskega sodišča bi se pa dodatno nečesa. Evropa 2020 in strategija. Pred nami je, eh, oziroma že med nami, eh, to vprašanje eh, begunskega priliva, ki seveda bo spremenila tudi finančno podobo Evrope v prihodnih letih in mislim, da ker imamo tukaj podpredsednico komisije, mislim, da je potrebno v tej o spremembi strategije ponovno razmisliti in ponovno določiti prioritete, ker če ne bomo finančno ukrepali zdaj, da torej pametno in modro ravnamo v eh, teh primerih eh, priliva, eh, potem bodo stroški v prihodnje mnogo večji, ki jih seveda proračun ne bo mogel pokriti. Zato se mi zdi, da je prav, da se o tem spregovori tako na komisiji kot v Evropskem parlamentu in še nekaj, seveda tudi v teh v narekovajih kriznih razmerah, lahko, ko prihaja do finančnih izdatkov, tudi za te potrebne je treba to, kar je opozoril tudi gospod Vali, imeti ustrezen nadzor, eh, ker ravno v eh, situacijah, ko eh, je treba ukrepati hitro, se včasih pozabi na nadzor in takrat seveda ne govorimo več ne o pravilnosti, ne o učinkovitosti in uspešnosti, zato seveda bo to še nov izziv tudi za Evropsko računsko sodišče za prihodnje. Hvala. Hvala lepa na koncu pa še poročevalka, zatem pa tudi predsednik Aldeja. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo zanimivo je bilo slišati vse vaše zamisli in komentarje. Imam nekaj vprašanj, dve konkretni vprašanji in nekaj bolj filozofskih ali političnih vprašanj. Ampak Govorili smo o preteklosti in o prihodnosti. Dobro, nisem še tukaj 17 let, kakor nekateri kolegice in kolegi. Kot Marko Vali si tudi sama ne želim, da bi čez 17 let poslušali enake razprave. Vendar, mislim, da moramo oblikovati politike, ki temelijo na osnovi dokazov. Politika za mene ni filozofija. Politika je pragmatična umetnost praktična umetnost. Zato pozdravljam poročilo sodišča. Kot politik lahko sprejemam odločitve na osnovi podatkov, ki jih imam. Če podatkov nimam, potem ne morem odločati o prihodnosti. Kakor sem rekla, je bila to morda na začetku šala, ampak na koncu vsaka šala, v vsaki šali je zrno resnice ali resnosti. Ko je generalni direktor govoril o prihodnosti, o tem, kako se bodo zadeve izboljšale v prihodnosti, sem na koncu rekla, v redu, ampak uh, vedeti morate, da bo prihodnost kmalo preteklost, zato vas bo odbor kont držal za besedo, kajti prihodnost vedno prejde v preteklost. Razprave so pomembne, vendar jih moramo ustrezno umestiti. Dve splošni vprašanje za podpredsednico. In sicer medinstitucionalna projektna skupina za projekt, za proračun, ki temelji na uspešnosti. Evropski parlament je v resolucijah že večkrat pozval za oblikovanje te projektne skupine. Vemo, da ste napovedali, da bo komisija to storila. Zanima me, kakšno je trenutno stanje tega dosjeja, kako obravnavate pomisleke sveta v zvezi sistem in kakšna je časovnica za uvedbo proračuna, ki temelji na uspešnosti. Kaj menite o tem? Kakšne so vaše zamisli v zvezi s tem? Drugo konkretno vprašanje. Podoba komisije in strategija komuniciranja. To me nekoliko skrbi, kajte govorimo o boljšem komuniciranju, govorimo o tem, kako bi komunicirali o dodani vrednosti ukrepov Evropske unije, o rezultate, ki jih dosežemo Govorimo tudi o finančnem upravljanju. Vendar nisem prepričana, ali komisija meni, da je najboljše, če ne poroča o EFSI-ju v 318. členu, kakor smo zahtevali mi. O tem smo že govorili v okviru spremljanja razrešnice za leto 2013. Ampak po mojem mnenju komisija ne podaja najboljše podobe o sebi, če parlament nekaj zahteva, komisija pa tega ne želi storiti. Dve specifični vprašanji za sodišče. To zadeva poročilo in tudi komisijo. Gospod predsednik je povedal nekaj zelo zanimivega na stranih 76 in 77 lahko to preberete. Namreč gre za države članice, ki še niso absorbirale zneska finančnih sredstev, ki so na voljo. Gre za 15 odstotkov letne porabe tistih vlad. Štiri države članice niso absorbirale sredstev iz evropskega proračuna. Več kot 15 odstotkov porabe posamezne vlade na letni ravni. To je veliko. Zanima me, kaj sodišče meni o tem. Zanima me tudi, ali komisija obravnava zmogljivost absorpcije, ko odloča o tem, koliko denarja bo na voljo posamezni državi članici. In še zadnje vprašanje, zelo na hitro. Skrbi me, ko berem član 101, eh, stran 151 poročila. Sodišče meni, da je bilo 27 primerov opredeljivih napak in komisija je v teh primerih imela dovolj podatkov na voljo, da bi napake popravila preden odobri izdatke. Če bi vse podatke uporabili za to, da bi napake odpravili, potem bi bila stopnja napake za poglavje konkurenčnost znašala 2,8 odstotkov manj. To me skrbi. Kje je bila komisija, kje so bili nacionalni organi, kje so bili neodvisni revizorji? Zakaj niso opravili svoje naloge? Če bi lahko te podate, podatke izkoristili. To je moje zadnje vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospod Kaldera. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala spoštovanim poslankam in poslancem, ki so izrazili hvaležnost za naše delo in za naše poročilo. Hvala lepa za vaše lepe besede. To vam povem tudi v imenu vseh kolegic in kolegov, ki so prispevali k pripravi tega poročila. Posvetil se bom dvema točkama in s tem bom poskusil odgovoriti na številna vprašanja poslank in poslancev. Vmesni pregled večletnega finančnega okvira bo ključnega pomena, če želimo temeljito spremeniti način upravljanja s proračunom Evropske unije. To vključuje tudi razmislek o dolgoročnih strateških prednostnih nalogah, pa tudi razmislek o schemah porabe sredstev, ali so uspešne, smotrne, ali dosegajo rezultate. To vključuje različne elemente, o katerih govorimo in uh, razumem gospoda Stasa, ko pravi, da je že 17 let tukaj in da se nič ne spremeni. Tudi jaz sem že skoraj 17 let tukaj. Jaz bi lahko prav tako navedel enake številke ampak zato moramo gledati naprej, kaj ti. Mislim, da moramo zadeve temeljito spremeniti. Gospod Ashworth je rekel, da poenostavitve ni. Rekel je, da je bil poročevalec za nekaj, kar je zadeve še bolj zapletlo, ne pa poenostavilo. Torej, vi, ki odločate, morate bolje uskladiti prednostne naloge Evropske unije v smislu tega, kaj želimo doseči. Prednostne naloge niso zapisane v kamen. Begunci so bili prednostna naloga že takrat, ko je predsednik Juncker prevzel vodenje komisije. Še pred enim letom je rekel, da so begunci prednostna naloga. In rekel je, da imamo na voljo sklad za migracije, begunce, integracijo. V trenutnem večletnem finančnem okviru ima to proračun okrog 3,1 milijardo, če se ne motim za sedem let. Ampak danes bi potrebovali nekaj drugega. Potrebovali bi varnostno rezervo, ki bi nam omogočala, da rešimo to vprašanje. Imeti moramo možnost, da hitro ukrepamo in da se odzovemo na potrebe. Ali trenutni sistem to omogoča? Podpredsednica Georgijeva je tudi sama to povedala, da to ni mogoče delamo, kar lahko, ampak v sistemu je neka togost. Zato potrebujemo nov pristop, ki bo zagotovil več prožnosti. Seveda imajo pa tudi zakonodajalci del odgovornosti, ki je morajo prevzeti. Že več let pozivamo k preprostim pravilom, ki bodo usmerjena k doseganju rezultatov. Jasni cilji, preprosta pravila in seveda učinkoviti, pregledni instrumenti poročanja glede doseganja rezultatov. Vi pa še naprej spreminjate pravila in s tem pravila postajajo vedno bolj zapletena. Vsi pa vemo, da vir napak ni odvisen samo od držav članic. Pokazali smo, da je enaka stopnja napake, neodvisna od načina upravljanja, torej ali gre za deljeno upravljanje ali enotno upravljanje. Gre za vrsto scheme, tam so razlike. Če imamo schemo povračila stroškov, potem je stopnja napake višja, kot če imamo schemo, kjer so izplačila odvisna od doseganja rezultatov. Katere države članice si najbolj zaslužijo kritiko? Rečem lahko, da smo revidirali države članice in eh, pogostost revizij je navedena v tabelah na strani 61 in 62 v tem poročilu. Ampak to ni tisto bistveno. Mislim, da bi morali preučiti, zakaj scheme ne delujejo. Kaj bi lahko storili, da bi stopnja napak padla, da bi odpravili vzroke za napake. Poenostavljeni, poenostavljena pravila vodijo do nižjih stopen napak. V zvezi s tem smo podali jasno priporočilo. Države članice, revizori in drugi včasih ne opravljajo svojega dela na osnovi podatkov, ki jih imamo in To smo videli v vseh državah članicah. Informacije in podatki so na voljo. Ne želim s prstom kazati na nikogar, želim pa, da bi preučili možnost, kaj lahko storimo, da odpravimo vzrok napak. Druga, drugače napak ne bomo odpravili. Aspirin tukaj ne bo pomagal. Potrebujemo antibiotik in to močan antibiotik. To je nov pristop ki si ga želimo. Seveda pa bodo finančni upravitelji prav tako morali prevzeti svojo odgovornost. To pomeni, da bo treba ravnati v skladu s pravili, treba bo storiti vse za to, da bi ravnali v skladu s pravili in da bi dosegli rezultate. Slišali smo tudi, kaj želimo doseči s tem. Gospod Pirinski je rekel, da gre tukaj za neko protislovje. Kako lahko izpolnimo vse te cilje? Na moj odgovor je naslednji. Posvečati se moramo temu, da proračun porabljamo, ampak ne zato, ker imamo denar na voljo. Posvetiti bi se morali temu, da denar vlagamo. Ta beseda mi je všeč. Vlaganje. Govorimo o beguncih in v okviru tega vlagamo v Evropo. Pametno in bolje moramo vlagati. tveganja pa moramo obdržati pod nadzorom. Zakonodajalci morajo spoznati, da se tveganja pojavljajo. Nična stopnja napake je nekaj, česar ne bomo dosegli. Smo ljudje in ljudje pač delamo napake. To je normalno, to je čisto človeško. zakonodajalci morajo, ko spremejo odločitev, da se financira nek program in neka schema, ugotoviti, kakšna so tveganja in kakšna tveganja lahko finančni upravitelji spremejo. Nekatere scheme, povezane naprimer z humanitarno pomočjo, vključujejo drugačno stopno tveganja kot izplačila plač uradnikom evropskih institucij. To smo navedli implicitno, ampak zakonodajalci eksplicitno niso priznali, da je to velja. Zakonodajalci morajo prevzeti to odgovornost. Še nekaj želim povedati. odgovoril bi na vprašanja gospe Dlabajeve, absorpcijska zmogljivost. Na koncu leta 2014 smo imeli štiri države članice in vidite lahko, katere so v drugem poglavju našega letnega poročila. Štiri države članice niso bile sposobne absorbirati sredstev, ki so jim bila na voljo. In to je predstavljalo več kot 15 odstotkov letne porabe vlad za leto 2014 za te države. Ugotovili smo tudi, da je povprečna absorpcijska zmogljivost za obdobje 2007 do 2014 bila na koncu leta 2014 za raven EU nekaj več kot 75 odstotkov, 77 odstotkov, če se ne motim. In te države članice so pod poprečjem in v nekaterih primerjih ne dosežejo niti 70 odstotkov absorpcijske zmogljivosti. Mislim, da je to problem, ki ga moramo obravnavati že od začetka. Zakaj so države članice v težavah? Nekaj razlag ste lahko slišali v mojem uvodu, in komisijo pozivamo, da že na začetku, na začetku programskega obdobja poskusi ugotoviti, ali imajo države članice ustrezne zmogljivosti za absorpcijo. Razmišljati mora o kompleksnosti programov in schem, ki so na voljo. Seveda pa je treba vedeti tudi, da so se v preteklih letih države članice spopadale s težavami, na področju sofinanciranja. In tudi to igra vlogo. Absorpcijska zmogljivost je pomemben element. Pomislek pa je velik, zato ker obstaja vrzel med odobritvami za plačila in odobritvami za prevzem obveznosti. In ta problem se bo verjetno večal, zato moramo ukrepati v zvezi s tem. Gospod predsednica, tukaj bom končal. Najti moramo neko prožnost. Takšne togosti si več ne moramo privoščiti. Proračun in večletni finančni okvir sta instrumenta za doseganje rezultatov. Ne moramo dovoliti, da bi ta dva elementa ovirala Evropsko unijo pri ulaganju sredstev tam, kjer so sredstva potrebna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 da sem lahko bil z vami. Zdaj vas bom zapustil, se opravičujem, Lazarus Lazaru pa bo v mojem imenu zastopal sodišče tukaj. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za delo, hvala za komentarje. Veselimo se že sodelovanja v celotnem postopku, kajti na podlagi teh sklepov sodišča moramo nekaj storiti. Če ne bomo storili nič, potem bomo tudi mi so krivi pri tem, kar je povedal gospod predsednik. Moramo zagotoviti, da bodo državljani čutili dodano vrednost evropskega denarja. Hvala lepa še enkrat. Gospa podpredsednica Georgijeva, izvolite besedo za to, da odgovorite na vprašanja in podate svoje komentarje. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala predsednik Kaldeiran za vaše delo in za jasne odgovore. Zato bom jaz lahko nadaljevala tam, kjer ste končali vi. Gospa predsednica, prav imate. Prav imate, ko govorite o smotrnosti. Rekli ste, da besede ne pomenijo veliko, štejejo ukrepi. Se opravičujem, da nisem bila bolj konkretna pri tem, ko sem govorila o ukrepih, ki jih sprejemamo. Ti ukrepi so jasni. Da, Evropsko računsko sodišče ima prav, ko pravi, da se moramo posvečati smotrnosti in uspešnosti. Tega v preteklosti ni bilo dovolj. Zato smo v novem programskem obdobju 2014-2020 uvedli okvir smotrnosti, ki vključuje bolj robusten sistem poročanja o doseganju rezultatov. Proračun, ki temelji na rezultatih, je prva prednostna naloga za nas, ne samo za proračun, ampak tudi v smislu upravljanja z človeškimi viri v komisiji. Kaj konkretno torej počnemo? Najprej vam lahko povem, da imamo v novem okviru niz kazalnikov, ki nam pomaga bolje uskladiti porabo sredstev z doseganjem rezultatov. Nažalost smo še vedno precej na začetku novega obdobja. Nekaj poslancev je to že povedalo. Okrog leta 2016 bomo lahko pokazali da nov okvir smotrnosti dejansko deluje. Nekaj znakov delovanja že lahko vidimo. Naprimer, ugotavljamo, da MSP-ji bolj sodelujejo v raziskavah, da se oblikujejo nova delovna mesta. Raziskovalci Erasmus Plus tukaj dosegamo višjo stopnjo zaposljivosti študentov, ki sodelujejo v programu Erasmus pa da nekaj časa bo trajalo, da bomo lahko pokazali, da je nov okvir dejansko boljši. Obstaja varnostna rezerva, to pomeni, da če dosegaš boljše rezultate, dobiš več denarja. To bo začelo delovati, ko bomo bolj izvajali program. Drugič, oblikovali smo tudi skupino komisarjev za proračun, ki temelji na rezultatih, srečujejo se redno in to nam omogoča, da ukrepamo po različnih področjih bolj usklajeno. Soočamo se z problemom in sicer državam članicam nismo dali mandata, da sprejmejo enake kazalnike. To pomeni, da se pojavijo težave pri poročanju, če poročajo v kategorijah jabolk, pomaranč in banan, potem mi težko podamo neko celotno sliko. Imeli bi dobro sadno solato, ampak težko bi zadeve primerjali. To je problem, tega se zavedamo in skupino komisarjev izkoriščamo zato, da iščemo rešitve za ta problem. Poleg tega smo zavezani k temu, da oblikujemo medinstitucionalno skupino. Poročevalka je vprašala, kaj se dogaja. No, svet pozivamo, da na visoki politični ravni to pripravijo. Oni menijo, da bi to morala biti bolj tehnična zadeva, po našem mnenju pa bi ta skupina morala zagotoviti politično usmerjevanje. Parlament bi moral definirati članstvo, torej kdo iz parlamenta bo sodeloval v tej skupini. Ne vem, ali ste to že rešili ali boste to rešili k malo mi smo pripravljeni začeti. Mi zdaj združujemo vse potencijalne deležnike. Hvala lepa, da ste mi zastavili to vprašanje. Še enkrat želim povdariti, da je zelo pomembno, da skupina začne delovati zdaj, če želimo vplivati na obdobje 2014-2020. Na koncu še kultura smotrnosti za zaposlene. Pripravljamo aktivnosti in programe ter signale za zaposlene, kajti ljudje morajo sprejeti te cilje, če želimo doseči proračun, ki temelji na rezultatih. Nekaj želim povedati. Gre za Evropo 2020. Zavedati se moramo treh problemov. Prvič, naš pro, proračun predstavlja en odstotek BND. Države članice sicer odloča o svojem proračunu in do neke mere o tem odloča tudi proračun Evropske unije, ampak ne moremo pričakovati popolne skladnosti, če države članice same ne bodo izvajale usklajevanja. Drugič, prednostne naloge se spreminjajo. Živimo v svetu, kjer se pojavljajo šoki. Zaradi tega se cilji in prednostne naloge spreminjajo hitreje kot v preteklosti. Tretjič, celo v najboljšem primeru ni preprosto zagotoviti učinka deleža proračuna, tudi ko govorimo o velikih programih. Ne želim tega reči zato, da vi ne bi skrbeli za to, da mi upravljamo dobro delo. Ne želim samo povedati, da je treba biti pošten v zvezi s tem, o čemer govorimo. Tukaj bom odgovorila tudi na vprašanje časovnice. Časovnice za proračun, ki temelji na rezultatih. Kakor sem rekla, sporočilo bomo pripravili in v sporočilu bo bolj podrobno navedeno, kaj želimo doseči, kdaj. To lahko pričakujete do sredine leta 2016. Strenjam se, da smo lahko zaskrbljeni zaradi stopnje napake pri neposrednem upravljanju. 2,8 odstotka bi lahko Za 2,8 odstotka bi lahko znižali stopnjo napak. Poročevalko je vprašala, kaj se dogaja. No. Analiza teh 2,8 odstotkov je bila zelo podrobna. 1,4 odstotka prihaja iz napak oblasti za potrebovanje. Nič cela štiri iz napak pri javnih razpisih nacionalnih organov, en odstotek pa od komisije, torej od nas, mislim, da se moramo posvečati temu, kar so vzroki. Večina je pač nezadostno delo organov za potrejevanje v nacionalnih oblasteh. Tisti en odstotek, ki pade na komisijo, no, ko smo to preučili, smo ugotovili, da bo to padlo. Zakaj? V veliki meri je več kot polovica odvisna od ene napake, ki se ne bi zgodila v okviru obzorja 2020. To se je zgodilo v okviru pravil okvira financiranja 6 oziroma 6. finančnega okvira, zdaj so se pravila spremenila in ugotovili smo, da je manj kot pol odstotka padlo na nas, seveda pa bomo ukrepali, da do tega ne bo prišlo več. Vprašanje v zvezi s finančnimi instrumenti, kako lahko zaščitimo denar za to, da bi finančne instrumente zaščitili, če finančna sredstva niso absorbirana. No, uvedli smo ukrop, ukrep za dražbo, odvečnih sredstvih, kakor je zapisano v 147. členu finančne uredbe. Poleg tega pa velja naslednje. Ko je bil organiziran finančni instrument, je bil predviden tudi mehanizem, ki vodi do presežkov zaradi pavšalnih plačil vnaprej. Zastavili smo torej zgornjo mejo od 25 do 33 odstotkov. Ta plačila vnaprej ne morejo preseči zgornje meje. Tako torej upravljamo s tem tveganjem. Vprašali ste me tudi, kaj bom storila, kaj te zdaj sem na vrsti jaz. Kaj torej počnemo mi? posvečamo se temu, da pomagamo državam članicam, ampak ne samo to, prav tako pritiskamo na nje, da storijo tisto, kar je prav. Neto popravke strogo izvajamo in pri tem ustrajamo. Če države članice menijo, da bomo nekaj storili, da jih bomo kaznovali, potem bodo bolj proaktivne pri, prečeva, pri preprečevanju napak. Vsega zaupanja ne morem uložiti v samo to, ampak to je pomembna spodbuda. Predstavljate si lahko, da je veliko pritiska, da neto kolekcije ne bi uvedli. Moje kolegice in kolegi morajo pač biti slabi fanti in to storiti. Drugič, poenostavljanje to bi morali doseči. Naj vam povem naslednjo zgodbo. Ko sem prevzela vodstvo, sem rekla, da je računsko sodišče jasno. Preprosta pravila pomenijo manj napak. Kako lahko poenostavimo pravila? Zakaj si ne bi za to prizadevali? Dobila sem odgovor sanje. Začemo, začnemo z nečim preprostim, potem pa se na notranji ravni in tudi od vas, seveda, vedno pojavljajo ljudje, ki zadeve zapletajo. Na koncu je zadeva 50 odstotkov bolj zapletena kot pred začetkom poenostavljanja. Zdaj imamo zadnjo možnost. Komisar Hogan in komisarka Krecu sta najbolj relevantna na tem področju, ona dva sta resna in trdo delata na tem. Mi bomo pomagali, kolikor lahko iz eh, GD za proračun, smo seveda vključeni v to in jih podpiramo. Ampak imamo države članice, svet, parlament in tudi komisijo. In s tem se vračam nazaj k medinstitucionalni skupini. Zadeva mora biti politično zastavljena, kajti drugače ne bo delovalo ne bi bilo dobro, če bi zadevo spet preložili za nekaj let in na koncu končali tam, kjer smo zdaj. Begunci in uh, nadzor, strinjam se s tem, to je nekaj zaradi česar po noči ne spim. Hitro moramo zagotoviti finančna sredstva, zato da bomo pomagali državam članicam in da bomo pomagali državam, kamor begunci prihajajo in odkudr begunci prihajajo imamo nove skrbniške sklade, kakor veste, za Sirijo in za Afriko. Natančno preučujemo sisteme za, te, za nadzor teh skrbniških skladov. Uporabljamo tudi novo tehnologijo, še posebej, ko govorimo o pomoči končnim uporabnikom in prejemnikom. Denar je treba zagotoviti posameznikom, družinam, digitalni denar nas zelo zanima. Kako lahko denar zagotovimo, ne da bi ga imeli v fizični obliki? Ta denar ne bo torej v fizični obliki šel iz rok v roke. S tem povečamo preglednost, odgovornost in zmanjšamo tveganje za napake. Nova tehnologija. To nam lahko zelo koristi in mislim, da tega ne izkoriščamo dovolj. Hvala lepa, da ste to omenili, res je, to mora biti prednostna naloga za nas. Gospod Pirinski je omenjal o nacionalnih izjavah za jamstvo. Dobro bi bilo, če bi to zagotovili, ampak eh, tri države članice, ne štiri, tri države članice imamo, ki so to zagotovile. Dobro bi bilo, če bi sodelovali, naprimer, z nacionalnimi parlamenti, zato da bi to število dvignili. več vas je omenjalo absorpcijo. Povem vam lahko, da moram pohvaliti komisarko Krecu. Prevzela je vodstvo v delovni skupini za boljše izvajanje. Na osnovi tega upam, da bo sodišče naslednje leto videlo, da smo zelo pomagali državam z omejenimi absorpcijskimi zmogljivostmi kajti ne gre samo za absorpcijo finančnih sredstev, gre za to, da poskušamo denar dobro porabiti in da zmanjšamo stopnjo napak. Nekateri govorniki dejansko prihajajo iz držav, kjer je to bil problem. Predsednica je vprašala o eni četrtini projektov, ki ne izpolnjujejo ciljev, En vidik tega je, da vsi projekti še niso zaključeni. Poročilo o izpolnjevanju ali neizpolnjevanju ciljev včasih pride šele po zaključku projektov. Upam, da bo ta ena četrtina na koncu manjša, ko bomo projekte pripeljali do konca. Ampak prav imate. Poskušamo porabiti sredstva in pri tem se vprašanje doseganja rezultatov pomakne v ozadje. Mislim, da to ne bo več toliko pomembno vprašanje v prihodnosti. Zakaj? Zato, ker bomo imeli na voljo manj proračunskih sredstev. Ampak problem je, da je pač eh, stara navada železna srca. Seveda pa si želimo doseči rezultate. Skrbi me, da se bodo v prihodnosti cilji spremenili. Skrbi me, kako bomo to rešili, kako bomo dobro presodili, ali je to upravičeno ali ne. Mislim, da nas tukaj čaka še veliko dela. Evropska investicijska banka, banka ima seveda svoj mehanizem, ampak. Uh, Obžalujemo dejstvo, da računsko sodišče ni imelo dostopa do tega. Pogajamo se z Evropsko investicijsko banko o tem. Upamo, da bo zaradi tega prišlo do pozitivnih premikov. Sodišču smo že nakazali, da zadevo preučujemo. Na koncu še EFSI, poročilo 318. vaše pomisleke v zvezi s tem si bom zabeležila. Odgovora takoj sedaj nimam, kakor veste, to ne spada pod eh, pristojnosti GD proračun, ampak komisija je za to odgovorna. Zadeve bomo spremljali in uh, lahko vam povem, da sem vas vzela resno. Hvala. For... Najlepša hvala za poglobljena mnenja. Ne vem pa, ali sem eh, preslišala vaš odgovor na to, eh, oziroma komentar na to, da je stopnja napake v komisiji tako visoka kot v državah članicah. No, na to pravzaprav sem odgovorila, ko sem govorila o točki 2.8. Gre za neposredno upravljanje. Pri neposrednem upravljanju imamo hm, administracijo, kjer ni sprememb, potem pa imamo eno kategorijo, konkurenčnost, kjer se je stopnja napake povišala. Uh, Ta 2,8 odstotka smo analizirali, do tega ne bi smelo priti in prav to sem opisovala, ko sem govorila o tem, da se je treba osredotočiti na uh, eh, preverjenje revizorje. 1,8 odstotka te napake se je pripetilo pri njih. Tako da nekaj odgovornosti sicer v komisiji nosimo. Pri nas je prišlo do enega odstotka napake pri dejavnostih komisije. Uh, potem pa eh, približno pol odstotne točke izhaja iz področja, kjer se nam zdi, da je težava rešena. Gre za pravila in potem malce več kot pol odstotne točke, kjer pa še moramo izvesti posebne ukrepe, da se to ne bo ponovilo. Se opravičujem, na To sem odgovorila v odziv na vprašanje poročevalke, ampak res je to vprašanje ste zastavili vi, gospa predsednica. Najlepša hvala. Dajem besedo še gospodu Lazaru in na koncu še poročevalki. Hvala, gospa predsednica. V računskem sodišču smo veseli dejstva, da pozdravljate letošnje poročilo. Hvala za pozitivne pripombe v zvezi s tem kot smo že večkrat nakazali, je to prvo letno poročilo, v katerem se osredotočamo na to, da bi to poročilo prineslo več dodane vrednosti v vaše roke, v roke so zakonodajalcev. Ponujamo dodatne informacije, ki presegajo le informacije o stopni napake in na tem bomo še delali, to bomo še razširili. To bomo zagotovili z izmenjavo mnen z deležniki, torej z vami. Morda ste opazili, da nimamo poglavja o razdelku 3 varnosti in državljanstvu eh, na podlagi šlednega finančnega okvira letos. Tega poglavja v okviru razdelka tri večletnega finančnega okvira letos ni. Eh, zaradi prehoda iz prejšnjega v novo obdobje, priprava programov pa se je izvedla že nekaj časa predtem. Zaradi relativno majhnega obsega razdelka varnost in državljanstvo letos ne, nismo pripravili tega poglavja. Hvala pa še enkrat vsem za spodbudne besede. Najlepša hvala. E, mi bi bili še bolj veseli, če bi med postopkom razrešnice lahko prejeli vsaj nekaj priporočil za posamezne države članice ali pa če bi nam lahko vsaj predstavili stališče sodišča, kako se tega lotiti. Saj je to vprašanje, ki je za nas izjemnega pomena. Priporočila za države članice ne pomeni revizije za države članice. Pri tem se že pojavlja nekaj težav, zato se mi zdi, da bi bilo modro, če bi zagotovili nekaj dodatne vrednosti še pri tem, da bi se lahko mi bolj ciljno usmerili pri našem delu. Hvala lepa, zdaj smo prišli do konca te točke na dnevnem redu. Eh, ne bi želela ponovno pričenjati in odpirati celotnega kroga, drugače nam bo zmanjkalo časa za sestanek koordinatorjev. Uradnega sestanka danes je konec. Hvala gospe Georgijevi za udeležbo vse kolegice in kolegi, ki Uh, nas bodo morali zapustiti, ki niso na sestanku koordinatorjev, tako da vas prosim, da zapustite dvorano. Hvala vsem, da ste se udeležili sestanka, gotovo pa bomo z razpravo o, tej, o teh zadevah še nadaljevali.